Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi. Pozdravljeni. Imamo že nekaj zamude, zato najbolje, da kar začnemo. Najprej pozdravljam vse prisotne in pozdravljam tudi vse tri kandidate za varuha človekovih pravic. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje osnutka dnevnega reda. Če ni nobenih ugovorov, se šteje, da je dnevni red sprejet. Druga točka na dnevnem redu so pojasnila poslancem glede postopkov, torej kakšni bodo postopki danes na današnjem sestanku našega odbora. Ti postopki so odprti za vse evropske poslance v skladu s pravilom 204. Odbor za peticije ima šest kandidatov za delovno mesto varuha človekovih pravic. Samo trije so sprejemljivi v skladu s pogoji, ki so določeni v pogojih za razpisano delovno mesto. In danes bomo imeli predstavitev treh kandidatov v abecednem redu. Najprej bomo začeli s gospodom Botolijem, potem s gospodom Diamandorosom in potem bo še predstavitev gospoda Moneta. Vsakemu kandidatu je na voljo ena ura, v kateri lahko predstavijo svojo kandidaturo in odgovorili bodo lahko tudi na vprašanja poslancev prvih 15 minut vsake ure bomo posvetili predstavitvi posameznega kandidata, potem bo sledil prvi krok vprašanj za kandidate, ko bom dala besedo poslancem v skladu s Tontovim sistemom. Zatem pa bomo imeli še 15-minutni postopek Catch the Eye, torej svobodna razprava brez seznama govornikov. Na slednji strani odbora za peticije že nekaj dni lahko najdete podatke in informacije o postopku, pa tudi informacije o kandidat, kandidatih, tako tistih, ki so sprejemljivi, kot tisti, ki so bili zavrnjeni, pa tudi vprašanja in odgovore, ki so jih ponudili. Danes bomo imeli torej predstavitev kandidatov. In ker smo vse te informacije že, ker smo kar nekaj informacij že dobili v predhodnih postopkih, nam bo to veliko pomoč. Na koncu današnjega sestanka oziroma predstavitev bo odbor podal mnenje, ki ga bomo posredovali predsedniku parlamenta. In potem se bo lahko začel naslednji korak postopka, ko se bomo odločali z glasovanjem in izvolitvijo varuha človekovih pravic, ki ga bodo izvolili poslanci. Če ni nobenih pripomb, predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo in sicer s prvim kandidatom, gospodom Botoljem. Non c'è. <laughs> sì, sì. Kot kaže, ga ni tukaj. Verjetno je na poti. Ne verjamem, da je omaknil svojo kandidaturo. Ne, že prihaja. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodare. Gospodu Botolju bomo dali nekaj minut časa, zato da zasede svoje mesto in Naj ponovim, da bomo začeli s predstavitvijo gospoda Botolja, ki nam bo podal 15-minutno predstavitev kandidature. Potem pa še vprašanje in odgovori. Gospod Botolje, izvolite, besede je vaše. Honorable President, honorable members of committee of petition. Spoštovani poslanci, spoštovani člani odbora za peticije, najprej dovolite, da se vam zahvalim za to priložnost, da sem po prvem krogu izborov prišel lahko sem na vaš uvod, na vaš odbor. Moj uvod bo kratek in jedrnat. Razprava pa je po mojih izkušnjah najboljši način, da se pogovorimo o temah, ki jih boste izbrali, zato da bomo bolje izbrali, da boste lažje izbrali kandidata za varuha človekovih pravic in da bomo prepustili več časa temam, ki se vam zdijo pomembne. Lekcije, ki smo jih potegnili iz zgodovine, o človekovih pravicah so lekcije, ki jih veliko krat govorim in predavam svojim študentom. Vi kot poslanci in člani odbora za peticije pa ste zagotovo seznanjeni eh, z zaščito človekovih pravic. Značilno za to je neodvisno in lahko dostopno nadzorovanje javne uprave. Kot odvetnik na tem področju imam številne izkušnje. Moj življenjepis imate pred seboj in dejstvo, da sem tukaj pred vami, pomeni, da menite, da so moje izkušnje ustrezne. Če boste želeli kakršnakoli dodatna pojasnila, vam bom na voljo. V pisni obliki sem že odgovoril na nekaj konkretnih vprašanj v zvezi z zadevnimi temami in relevantnimi temami za to področje. Ta, ti odgovori odražajo moje mnenje, kaj se meni zdi pomembno in katere naj bodo prednostne naloge in kako naj omogočimo čim večjo transparentnost in preglednost dela varuha človekovih pravic. Koncept, ki pa je temeljnega pomena, pa moram še enkrat ponoviti formalno priznavanje človekovih pravic, ki je prisotno v vseh ustavah držav članic, ni dovolj za zagotavljanje zaščite in varstva temeljnih pravic. To varstvo pravic in seveda govorim tukaj o pravicah, za katere garantira varuh človekovih človekovih pravic niso enake v vseh državah in vseh regijah. Razlog za to očitno diskriminacijo med eno in drugo državo in regijo in regijo je prav v različni zakonodaji. Na sestanku instituta evropskih, torej evropskih institutov za varstvo človekovih pravic, ki je potekal na, v Firencah prejšnji teden, so številni varuhi človekovih pravic povedali, da so ta institut ponekod celo odpravili. V nekaterih državah članicah so omejili njihove pravice in omejili so njihove vire za delovanje. Sestanek v Firencah je potrdil nekaj, kar so varuhi za človekove pravice vedeli že dolgo časi. V luči tega moramo odgovoriti na dve vprašanji. Prvo vprašanje je, kakšni so vzroki za ta negativni trend. In drugo vprašanje, kaj lahko in kaj mora Evropski varuh človekovih pravic narediti v zvezi s tem. Glede prvega vprašanja lahko rečem, da so razlogi za to, kar se dogaja, jasni vsem, ki se ukvarja s človekovimi pravicami in ki se vsakodnevno ukvarja z javno upravo. Ugotavlja se, da parlament in lokalne in nacionalne uprave predstavljajo strukture, ki so jih oblikovali ljudje za to, da naredijo tisto, kar je potrebno za vodenje države in za oblikovanje blaginje države. Ampak enkrat, ko so te strukture oblikovane, lahko postanejo samozadostne in postanejo suvereni, samostojni organizmi in ne delujejo samo na omejenih področjih, ampak lahko pravijo same sebi, da so univerzalne tako nehajo biti instrument za ljudi, ampak ljudje postanejo instrument za razvoj teh struktur. Z drugimi besedami, vladajoči razred se zdi, da ni sposoben izvajati svojih temeljnih dožnosti, vsaj ne več. kar pomeni, da ne izpolnjuje bistvenih potreb ljudi. Glede drugega vprašanja, ki sem ga izpostavil, pa lahko rečemo, da je treba najti mandat, da je treba najti razlog za diskriminacijo. Dejstvo je, da te diskriminacije da razlikovanja ne sme biti, saj so državljani vsi enaki. Zato je nujno, da bodo organi in institucije dosegli dogovor za zagotavljanje temeljnih pravic. Evropski varuh človekovih pravic pa lahko povezuje vse to v evropsko mrežo, zato da se izpostavijo pomembne referenčne točke. Aktivnosti Evropskega varuha človekovih pravic morajo biti bolj učinkovite in tudi bodo, če bodo dosežene v dogovoru s parlamentom in zlasti s tem odborom. Zavedam se, da po številnih letih zavezanosti državljanom, moje regije in države, da je potrebna zavezanost storitev, ki bo še večja na ravni Evropske unije. Izzivov je veliko, pa tudi priložnosti. Zaščita človekovih pravic je nujna in ključna za boljšo in deljeno evropsko integracijo. Spoštovana gospa predsedujoča, dovolite, da zaključim svojo uvodno predstavitvijo s tem, da rečem, da veliko pomembnih vidikov lahko analiziramo v podrobnosti in te bodo razvidne iz vaših konkretnih vprašanj. Poleg tega vas želim zdaj vprašati oziroma prositi, če lahko uporabljam svoj jezik, svoj materni jezik pri vprašanjih in odgovorih. Zaradi občutljive narave tega zaslišanja ali predstavitve lahko namreč pride do napačnega razumevanja, če bom govoril angliško. Zato iz spoštovanja do vas želim uporabljati materni jezik, da se bom lahko čim natančneje in čim bolj točno izrazil. Hvala lepa, gospod Botoli, za to uvodno predstavitev. Ja, seveda boste lahko odgovorili na vprašanja v italijanščini. Odpiram razpravo in pozivam kolege poslance, da zastavijo vprašanje, ki ne bo daljše od dveh minut. Dve minuti sta na voljo vsakemu poslancu. Prvi na vrsti je gospod Grüne. Hvala lepa, predsednica. Lep pozdrav, gospod eh, Botoli. Najprej, kakšne bodo prioritete prihodnega ombudsmana za njegov naslednji mandat? Potem, kakšne izboljšave bi lahko uvedli v institut ombudsmana in ali to pomeni tudi morebitne spremembe statusa evropskega ombudsmana. Naslednje vprašanje, kaj naj bi storile evropske institucije, da bi izboljšale eh, svojo storitev evropskim državljanom, upoštevajoč njihovo posebno vlogo in njihov status, kot ga definira ustanovna pogodba. Potem, kakšne so praznine ali vrzeli, ki jih vidite v tem institutu? Uh, in kako nameravate konkretno izvajati svoje načrte, kako vidite tudi svoje sodelovanje z odborom za peticije in na kakšen način razumete vaše sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala. Grazie, onorevole Gruni. Io... Hvala lepa, gospa Gruni. Mislim, da bomo dali na voljo še drugim kolegom nekaj časa za vprašanje. Thank you gospod Boštinaru. Moje vprašanje je naslednje. Kaj predlagate za konsolidacijo odnosa med Evropskim varuhom človekovih pravic in nacionalnimi varuhi človekovih pravic? Hvala. Grazie. Hvala lepa.

Številni evropski državljani menijo, da so človekove pravice le del temeljnih pravic in da sem spadajo tudi pravice etničnih manjšin. Te pravice pa so zdaj potisnjene na rob. Razlog za to leži mogoče v tem, da ne želimo posegati v konflikte, ki so povezane s tem. Veliko ljudi pa meni, da lahko te konflikte rešimo z dialogom. Ne moramo se pretvarjati, da teh težav ni. Evropski varuh človekovih pravic bi pa mogoče rešil to vprašanje na miren način. Moje vprašanje je naslednje. In to vprašanje velja za vse tri kandidate. Ali lahko pričakujem, da bodo pravice manjšin? enako vredno zastopane, da bodo enako pomembne kot del človekovih pravic, zlasti ko gre za kršenje pravice do človeškega dostojanstva. To je pomembno, saj v številnih državah članicah Evropske unije, med drugim tudi na mačarskem, so ljudje razočarani, saj menijo, da prihaja do kršenja teh pravic, da pa se jim ne posveča dovolj pozornosti in da solidarnosti Evropska unija ne izkazuje dovolj. Nacionalna politika je veliko krat nasprotil z našimi skupnimi politikami, tudi v primerjih, ko gre za skupne vrednote. Mogoče gre za dvojna merila. Zanima me, ali načrtujete kakšne dejavnosti v zvezi s tem, kako naj razmejimo nacionalne politike na eni strani in skupno politiko na drugi. Saj državljani ne želijo dvojnih meril, ko gre za kršenje tovrstnih pravic. Zlasti, ko gre za kršenje pravic do svobodnega javnega izražanja, kot je bil to primer v Italiji. Vse to pa lahko vpliva na velike skupine ljudi, zato se želimo enakovrednega obravnavanja, tudi ko gre za kršenje pravic manjšin. Ali boste obravnavali to vprašanje in da ne bo prihajalo dvojnih meril? Kako lahko torej zagotovimo dobre odnose med nacionalnimi in skupnimi politikami? Hvala. Grazie, Hvala lepa pa Paradeli. Eh, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ε, eh, ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Hvala lepa, gospod Botoli, za vašo prisotnost danes tukaj. Imam zelo pomembno vprašanje za vas, gospod Botoli. Namreč, kaj je bila tista največja težava, s katero ste se soočali kot nacionalni ombudsman in na kakšen način ste skušali to težavo odpraviti. Ali menite, da bi se kaj podobnega lahko pojavilo tudi na evropski ravni, ali pa menite, da boste na evropski ravni izpostavljeni popolnoma drugačni problematiki? Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala. Tudi jaz pozdravljam gospoda Botolija na današnjem sestanku. Opravičujem se, da nisem bila prisotna med celotno predstavitvijo, ampak večino sem pa ujela. Štiri vprašanja imam. Kot prvo, uredba o transparentnosti 1049 se uporablja za administrativne aktivnosti evropskih institucij in instituta varuha človekovih pravic v Evropske unije. Na ravni Evropske skupnosti imamo skupna pravila, pa tudi pravila na nacionalni ravni, ki zagotavljajo dostop do informacij. Kako vi vidite vašo vlogo pri tem, da se zagotavlja izvajanje teh pravil in kakšne ukrepe bi predlagali za to, da se izboljša dostop do informacij za državljane? Drugo vprašanje je krajše. Kako bi vi osebno prispevali k izboljšanju storitvene mentalitete institucije Evropske unije? Tretje vprašanje se navezuje na nekaj vaših komentarjev v vaši predstavitvi. Govorili ste o institucijah, ki postanejo samo zadostne in da ne služijo potrebam državljanov ali strankam. Kako vi predlagate, da bi zagotovili, da naj bi Evropski varuh človekovih pravic ne postal samo zadosten? In še zadnje vprašanje, ker se varuh človekovih pravic večinoma ukvarja z državljani, menim, da mora biti varuh prijazen do državljanov, zlasti glede dejavnosti in storitev, ki jih ponuja. Državljani veliko krat ne poznajo razlik med institucijami Evropske unije, zato jim je treba to bolje predstaviti. Zanima me torej, kakšna bo vaša vloga pri tem, kako boste to predstavili ljudem, ki prihajajo k vam po pomoč. Hvala lepa. Grazie, onorevole Ok. Hvala lepa. Thank you. Thank you and also I will thank you very much for coming. Gospa Auken, hvala za besedo. Osredotočila se bom na eno vprašanje, ki se mi zdi ključnega pomena za varuha človekovih pravic. In to je vprašanje, zdrave administracije, zdravega upravljanja in dobrih praks, ki jih mora spremljati in nadzorovati Evropski varuh človekovih pravic. V Lizbonski pogodbi imamo zdaj pravno podlago, dva nova člena, v skladu s katerima lahko dobimo pravno podlago za uvajanje zdrave administracije v vseh evropskih institucijah. Kako boste vi obravnavali ta dva nova člena? če želite zagotoviti izvajanje teh pravil v evropskih institucijah. Hvala. Grazie. Salavra kos. Gospod Kos, Salavra Kos. Hvala za predstavitev, gospod Botoli. Imam naslednje vprašanje. Ola pragmata, ki ima megale stahitite. Imam tis, pa mislim, da nisem edini, da se je veliko stvari spremenilo, da se zdaj veliko stvari spreminja in to hitro, zaradi priseljevanja, zaradi različnih dejavnikov, zaradi prihoda ljudi iz drugih kultur in verskih okolij in pogledov na življenje. Poleg tega pa sodišče za človekove pravice, ki je obravnavalo primer italijanskega državljana, je razsodilo, da ljudje ne smejo nosili, nositi križcev v šolah in da na steni ne sme biti obešenih križev, zaradi tega, ker bi to postavljalo pripadnike različnih eh, verstev v težek položaj. In mislim, da moramo uravnovesiti obravnavanje človekovih pravic. Kako vidite vi torej vlogo varuha človekovih pravic pri zagotavljanju ravnovesja, kar zadeva obravnavanje različnih človekovih pravic in kakšne omejitve obstajajo, ko gre za vrednote, kot sem jih omenil. Podal sem samo en primer, lahko bi jih dal pa še več. Hvala. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Tako, s tem smo zaključili z vprašanji po vnaprej določenem vrstnem redu. Zdaj pa predajam besede gospodu Botolju in enkrat, ko bo na ta vprašanja odgovoril, pa bomo šli naprej na prosto razpravo. Gospod Botolj, izvolite. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo a domani o dopo. Hvala lepa za besedo. Ja, mislim, da če bi poskušal odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja, bi lahko tukaj sedeli par dni. Vsekakor pa menim, da so vprašanja, ki ste jih zastavili, zelo, zelo relevantna za delo vsakega ombudsmana, še posebej evropskega ombudsmana. Kar zadeva prvo vprašanje. Se pravi, kakšne izboljšave bi uvedel v delovanje Evropske varha človekovih pravic, če bi bil izvoljen na to mesto. To vprašanje mi je bilo zastavljeno tudi že v pisnih vprašanjih, ki mi jih je posredoval ta odbor. Mislim pa, da je vendarle potrebna zadevo še nekoliko dodatno osvetliti. Mislim, da je nam najpomembnejše ne to, da izpostavljamo načelo, na katerem temelji ta funkcija v vseh državah ali v regijah. Kajti tu gre pač za to, da se javnost varuje pred državo, v primeru, da je država tista, eh, za katero državljani menijo, da kršijo njihove človekove pravice. To je tista osnovna temeljna naloga vsakega varoha človekovih pravic v vsaki državi ali regiji. No, kar pa zadeva evropskega varoha človekovih pravic, pa je po mojem mnenju enako pomemben še en vidik, ki pa mislim, da se ga vsaj do sedaj ni dovolj izpostavljalo. V mislih imam peti člen statuta o Evropskem ombudsmanu, kjer je zapisano, da Evropski ombudsman lahko sodeluje tudi s svojimi eh, kolegi na enakem položaju v državah in z organizacijami, ki se borijo za spoštovanje človekovih pravic. In to vrstno sodelovanje je po mojem mnenju nekaj, kar bi veljalo okrepiti. In eh, resnično mislim, da potrebujemo proaktiven pristop strani Evropskega ombudsmana, kar zadeva odnose z drugimi ombudsmani in eh, ostalimi institucijami z področja človekovih pravic. Kot rečeno v vodoma, so določene regije v državah članicah Evropske unije, ki so po zakonu odpravile institut ombudsmana. Spet druge regije pa so pač eh, ne imenovale novih varuhov človekovih ali državljanskih pravic. In eh, pogosto se dogaja to, da se finančna sredstva teh institutov tako krčijo, da kaj veliko drugega kot to, da si zunaj pred eh, svojim uradom postavijo tablo z napisom, da imajo tam svoj sedež, eh, te umusmani kaj več kot to ravno ne morejo narediti zaradi tako malo denarja tako da mislim, da je sodelovanje Evropskega ombudsmana za vsemi zagovorniki državljanskih pravic, človekovih pravic v državah eh, članicah je pomembno, da se seveda se stajajo, izmenjujejo elektronske, eh, elektronsko pošto, se srečuje na seminarjih in tako naprej. In to je pomembno, da se vsi zavedajo teh razmer in da se tudi Evropski ombudsman zaveda teh razmer. In to je tisto, na kar bi upal. Se pravi, da kadarkoli naletimo na očitno kršitev, ki vpliva na pravice vseh evropskih državljanov in da ni zagotovljena zaščita, ki bi morala biti zagotovljena, da se potem posreduje, da ne prihaja do neenakosti zaščite od regije do regije, od države do države. Tako da, če me vprašate, kaj naj bi počel Evropski ombudsman, menim, da je potrebno ukrepiti stike eh, s parlamentom, še posebej z odborom za peticije, kajti ravno na ta način se da enostavno izpostaviti takšne primere. Ne potrebujemo mm, ne vem kakšnih senzacionalističnih primerov, ne potrebujemo ne vem kakšnih zakonodajnih sprememb. Eh, gre zgolj za spremembo načina delovanja, ki lahko okrepi avtoriteto Evropskega ombudsmana na določenih eh, kritičnih točkah, kjer to sodelovanje med Evropskim parlamentom in ombudsmanom lahko pokaže, da celotna Evropa pozna problem, ki se morda nekje odvija. Potem je bilo zastavljeno vprašanje o manjšinskih pravicah. Ena ključnih nalog ombudsmana z vidika zaščite državljanskih pravic. Ni toliko zaščita nekih splošnih, abstraktnih, abstraktnih pravic, temveč še posebej tiste pravice, ki jih jim filozofi pravijo pravice druge generacije, se pravi mm, otrokove pravice, pravice invalidov, pravice priseljencev. Zakaj? Zato, ker so to tiste najšipkejše skupine v naši družbi in zato terjajo višjo stopnjo zaščite. Mislim, da mora vsekakor varoh človekovih pravic pokazati posluh ravno za najranljivejše skupine v naši družbi. No in kar zadeva manjšinske pravice, veste, da so nekatere države že vzpostavile institut posebnega varuha za manjšinske pravice. In eh, vsak eh, varuh državljanskih pravic vam povedal, da je najpomembnejši del njegovega dela ravno varovanje oziroma zaščita najranljivejših skupin v družbi. Zdaj, kar zadeva naj, resnejši problem, na katerega sem naletel v svojih letih ombudsmana za regijo Benečije. Gre za primer, ki zadeva celotno državo Italijo. Namreč v Italiji nimamo nacionalnega ombudsmana za celotno državo. In eh, približno 50 let, da čakamo, da bo nekdo zasedel to mesto, v tem umestnem času pa so regionalni ombudsmani tisti, ki so odgovorni eh, za zaščito človekovih pravic, še tudi gre za vprašanja, ki so nacionalnega pomena. Eh, v mojih eh, letih službovanja na mestu ombudsmana za regijo Benečijo smo ugotovili, da smo v ena imeli 800 primerov, eh, nedavno pa 11 tisoč primerov. In to je nekaj, kar se da enostavno razbrati iz eh, letnih poročil. In še posebej mm, pomembno v zadnjem času je področje komunikacije in eh, medijev. V vseh regijah je večina ljudi sploh eh, ne vedela za obstoj ombudsmana. Tako da pomembno je, da ombudsman ne le ščiti človekove pravice, ko se nek eh, primer pojavi. In to vse možno na akademski ravni, eh, v stikih z ostalimi institucijami, ki so aktivni na tem področju. Ampak je zelo, zelo pomembno tudi to, da varuh človekovih pravic v njegovi regiji, v njegovi državi sploh vedo, da obstaja institut varuha človekovih pravic, da vedo, da je tam nekdo, ki jim lahko že zgodaj v nekem postopku brezplačno pomaga pri varovanju njihovih pravic, v primeru, da te pravice vlada krši. V Benečiji nismo imeli odbora, regionalnega odbora za peticije in ne, varoh človekovih pravic je bil nekakšna samotna figura na politični sceni. Pomembno pa je, da je ta institut bolj viden. E, za vsakega ombudsmana pa moram reči, da se mi zdi pomembno, da ima neko primerjalno vrednost e, oziroma vsaj nek e, organ, ki mi je odgovoren. Na evropski ravni je to odbor za peticije, ampak sam sem moral v letih službovanja na nek način ustanoviti odbor za peticije, ki sicer ni bil, regional, eh, ni bil eh, formalni organ kot tak, ampak je bil sestavljen iz eh, svetnikov v naši regiji, ki so bili občutljivejši od drugih za vprašanje zaščite človekovih pric. In ta neformalni odbor mi je pomagal ne le s tem, da me je, ja, da je nadziral moje delo, ampak obenem tudi podpiral moje aktivnosti in to je bilo po mojem mnenju ključnega pomena za uspešno zaščito državljanskih pravic. Vprašali ste me tudi glede dostopa do informacij, kako bi lahko izboljšali dostop do informacij. No, dostop do uradnih dokumentov je nekaj, kar je v vsaki državi ali v vsaki regiji že z zakonom določeno in to je bistvo celotnega sistema, ne le v naravni EU, ampak v vseh državah. Dostop do uradnih dokumentov je ključnega pomena, katere na ta način se lahko državljanske pravice uspešno varuje. No in zato lahko povem, da sem v prvi vrsti eh, zadovoljen z zakonodajo, ki velja na evropski ravni. V tem trenutku, kajti kot veste, evropski varuh človekovih pravic lahko dobi na pogled vsak dokument. In to je nekaj, kar bi se zdelo popolnoma normalno. Seveda pa je naloga ombudsmana, da ne zlorablja te možnosti dostopa do podatkov. Ima pa ombudsman pravico upogleda v vse dokumente. In zato državljani vedo, da varuhu človekovih pravic ne morejo omejiti dostopa do dokumentov in do podatkov. Glede na to, da se ti dokumenti arhivirajo, eh, pogosto so tudi to dokumente, ki so dodatno zavarovani, tako da to ni možno kar tako čez noč dobiti. Sveda zadeva traja nekaj časa, to je občutljiva tematika, pomembna tematika in eh, nikakor mislim, da ne bi smeli skušati kjerkoli in kadarkoli omejiti te osnovne in najpomembnejše pravice do upogleda v dokumentacijo. Kar zadeva vprašanje samozadostnih institucij. Mislim, da ste nekako v tej smeri zastavili vprašanje. To mislim, da je res bistven del delovanja Evropskega varoha človekovih pravic. V Evropski uniji vse ustave v ospredje postavljajo posameznika posameznik torej je tisti, ki so mu dodeljene pravice in to so suverene pravice. Politični organi, državni organi pa so tisti, na katere se določene pravice prenesajo z namenom služiti suverenim interesom posameznika. Če pa seveda država pozabi, da je to njen cilj in če državni organi delujejo na nek eh, samozadosten način, da same sebi podeljujejo pravice in same sebe razumejo kot suverene in če državljane razumejo zgolj kot nek eh, odvod, preko katerega lahko ti svoje pravice izvajajo, potem eh, kljub formalnim zagotovilom, ki jih imamo v ustavi in v drugih institutih, pravice niso zavarovane. Kajti to pomeni, da je država nasplošno, v najširšem pomenu besede, pozabila na svojo vlogo in razume državljane zgolj kot eh, služabnike institucij. In to je najpomembnejši način gledanja na to tematiko. Že prej sem dejal, da žal v Evropski uniji to vrstni problemi še vedno obstajajo. Če v neki italijanski regiji, potem, ko ima že 20 let regionalnega ombudsmana, sprejmejo zakon, po 20-minutni razpravi, s katerim odpravijo oziroma omejijo pooblastila varoha človekove pravice v tej regiji, to pomeni, da v tej regiji pravice niso v enaki meri zajančene kot v drugih regijah, kjer še vedno imajo takšnega varoha človekovih pravic. In eh, tukaj se sprašujem, ali morda politiki niso pozabili na to, da so ljudem, ki so jih izvolili, oduzemajo temeljno pravico do zaščite teh pravic. In to mislim, da je tisti ključni preizkus. Pravice niso tu samo zato, da so, ampak jih je mm, potrebno tudi varovati, bodi si preko sodišč, bodi si eh, mimo sodišč eh, z organi, kot je varuh človekovih pravic. Ampak eh, dan danes, še posebej v. času gospodarske finančne krize, bi lahko zastavili vprašanje, koliko državljanov sploh lahko terja svoje pravice, če menijo, da so bile te pravice kršene, ker je dostop do sodišče drag in cenovno nedostopen, ker potrebujete strokovnjake, da vam pri tem pomagajo, postopki so počasni. Delo ombudsmana pa je absolutno brezplačno in hitro. In to zato, ker ni potrebno iti skozi vse eh, sodne mline. In zato lahko rečemo, da gre pri delu varuha človekovih pravic v resnici za neke vrsto medijacijo. Gre za sporazumno reševanje rešitev eh, problemov med eh, posameznikom in državo. Čeprav je pravica na strani posameznika, pa ta posameznik ne uspe svoje pravice uveljaviti. In v takšnih primerjih je ombudsman lahko tisti, ki resnično lahko stvari pospeši. Še ena zadnja stvar, ki mislim, da je potrebno podariti in to je komuniciranje z javnostjo. Evropski ombudsman mora zagotoviti, da bodo vsi evropski državljani, ne le institucije, ne le parlament, ne le politiki, ampak državljani Evrope vedeli za obstoj Evropskega varuha človekovih pravic. In v razmerju do Evropske unije morajo državljani vedeti, da jih ščiti varuh človekovih pravic, ki ima enake, enaka pooblastila kot ombudsmani v posameznih državah ali regijah. In to mislim, da je nekaj, kar je potrebno učinkoviteje komunicirati. In tudi v malih državah, v malih regijah ljudje vedo, da imajo varuha človekovih pravic za seboj. Na evropski ravni pa je težko priti do, do tega podatka. Evropski ombudsman je nekako oddaljen od uh, držav, od regij in zato morajo tudi nacionalni ombudsmani poskrbeti za to, da bo evropski ombudsman bolj poznan na ravni držav in regij upam, da me ne boste tukaj obtožili poskusa korupcije, ampak vseeno bi rad čestitev vodstvu odbora za peticije. Tukaj s seboj imam eh, zadnje, zadnjo publikacijo našega urada. To je kot kakšna slikanica. Na eni strani imate nekaj vrstic besedila, na drugi strani pa ilustracije. In v 15 eh, minutah, v četrt ure, eh, se lahko tudi otrok spozna s svojimi temeljnimi pravicami, pravicami nosečnic, pravico do stanovanja, pravico do dela, pravico do zdravja, do zdravstvene oskrbe, eh, pravico do izobrazbe in tako naprej. To je samo nekaj ilustracijami in s kratkim besedilom. Uh, na uspešen način predstavljeno, kakšne so pravice državljanov. Prvi ombudsman v zgodovini je bil v Rimu. Rim je bil mestna država, res publika. Res publika pomeni, da je eh, bila to javna stvar. In nekdo, ki je šel na Sveto Goro in se vrnil v Rim, se lahko vrnil le eh, z dovoljenjem ljudskega tribuna, ki je bil nekakšen ombudsman. To je, skratka, gre za institut, ki je zelo, zelo, zelo star, ki ga poznamo že od časov starega Rima. No. Upam, da ste ugotovili, da sem vsekakor navdušen nad eh, svojim delom in da si vsekakor bom prizadeval svoje delo voditi na način, kot sem ga predstavil. Besedo pa ima gospa Gonc. Hvala lepa, gospod eh, Botoli. Deloma ste že odgovorili na moje vprašanje, ampak eh, rada bi vas še nekoliko bolj poglobljeno povprašala. Imate zelo, zelo veliko izkušenj z obveščanjem javnosti o svojem delovanju in tudi o učenju, poučevanju študentov o svojem delu v regiji Veneto. Ampak kot evropski ombudsman je okolje nekoliko drugačne, v katerem delate. In zanima me, kakšno metodo bi uporabili za obveščanje ljudi o njihovih pravicah. Hvala, gospa Keller. Hvala lepa. mislim, da ste že natančno dali, kako vidite svojo vlogo naprem državljanom, naprem nacionalnim ombudsmanom. Zanima pa me, kako razumete svojo vlogo naprem drugim evropskim agencijam, Europol, Evropska investicijska banka in tako naprej in tako dalje, ki imajo tudi pomembne stike z državljani. Kako torej vidite vlogo Evropskega ombudsmana v navezavi s temi institucijami? Hvala lepa, besedo ima gospod Jar. Hvala lepa. Gospod Botoli, hvala, da ste danes prišli tudi. Jaz se upravičujem, ker eh, nisem prišel pravočasno, da bi slišal vašo vodno izjavo. Imam pa vprašanje, ki se navezuje na to, kar je dejala kolegica pred eh, menoj. Eh, v razmerju odbora za peticije eh, in varuha, mi smo nekakšen seizmograf Evrope. Ko gre Evropi dobro, dobimo manj pritožb po gre Evropi slabše, da imamo več eh, pritožb in sami ste že dejali, da morajo državljani Evropo sprejeti in razumeti. In mene bi zanimalo, kako si predstavljate sodelovanje med eh, Evropskim varuhom človekovih pravic in odborom za peticijo Evropskem parlamentu, kako eh, bi se tukaj morda izognili podvajanju in kako bi lahko naredili delo enega in drugega organa učinkovitejše. No, najlepše so vedno tiste peticije, pri katerih lahko državljanom dejansko pomagamo brez težav. In potem ne gre le za to, da se jim zahvalijo, ampak je človek tudi resnično zadovoljen. E, so pa tudi to vrstne peticije, kjer bi vsekako radi pomagali, vendar pa ugotavljamo, da žal obstajajo pomankljivosti in vrzeli v direktivah in uredbah. In tukaj moramo potem opozoriti parlament, da je potrebno zakonodajo spremeniti, da bo Evropa še bolj prijazna državljanov, kot je. Hvala. Eh, Gospod Celorako, s tem želite samo še podariti to, kar ste že dejali, kajti besedo ste že imeli. Ja, na moje vprašanje ni bilo odgovora. E, postavil sem namreč vprašanje, kje so meje človekovih pravic. In e, sam menim, da je učinkovitost neke institucije pomembna, ne le neko romantično dojemanje institucije prav tako pa bi rad vprašal gospoda Botulja o njegovi ulogi, o njegovem uh, razumevanju uloge varuha, kar zadeva ravnovesje človekovih pravic, v primeru, da prihaja do nekakšnega nesorazmerja v, raz, v razmerju med pravicami in obveznostmi državljanov. Na ta način mislim, da je potrebno dati tudi nekaj več vsebine delu varuha, kaj ti sodni mlini melijo počasi in ko pride zadeva do varuha človekovih pravic, je treba zadeve rešiti hitro, učinkovito in tudi realno. In zato me zanima, kako vidite na to nesorozmerje med pravicami in obveznostmi v evropski realnosti dan danes gospa predsedujoča, da ne bo kakšne napake ali nesporazuma. Kajti ne vem, ali odbor za peticije ali pa varuh ne veta, da nismo eh, tukaj eh, institucije, ki se lahko kar zmišljujemo. Treba je govoriti zgolj o pristojnostih ombudsmana, če ne lahko govorimo o, člo, o cele vrsti eh, drugih pravicah, o manjšinskih pravicah in tako naprej in tako dalje. Kajti to so stvari, ki, kot vem, niso v pristojnosti ombudsmana, Evropskega ombudsmana. Pristojnosti so jasne in govoriti moramo zgolj o tistih pristojnostih, ki eh, so dodeljene Evropskemu ombudsmanu. Hvala lepa. Korretto, eh, onorevole Bostinaru. Čisto pravilno, gospod Bostinaru. Prav imate kajti to so pravzaprav politične interpretacije in ne spadajo pristojnosti Evropskega varuha človekovih pravic. In kot predsednica bi rada gospoda Batolja prosila samo eno. Če um, spregovori in sicer o odnosih, ki jih namerava imeti z odborom za peticije kakšne postopke bomo imeli, da bomo zagotovili, da boste tako varuh kot odbor za peticije delovala bolj učinkovito. Kajti oboji smo odgovorni za zaščito človekovih pravic in za zagotavljanje eh, državljanom, da lahko svoje človekove pravice, ki so jim zagotovljene po pogodbi, dejansko živijo. Hvala lepa. Kar se tiče komunikacije in pa oglaševanja, mislim, da sem že odgovoril, vendar to je življenska zadeva. Veliko organov je, ki obstajajo, vendar kaj pa je? Eh, kako pa so učinkoviti, če ljudje ne vedo, da obstajajo. Zato morate zagotoviti, da bodo ljudje to izvedeli. Več načinov je. Edna od možnosti, ki dobro deluje, pa je, da imate oglase na televiziji, naprimer v obliki risank. Vrsta vdaje je bila v Italiji, kjer je lahko javnost eh, klicala po telefonu, torej za pomoč in mi smo pač dali primere in našega delovanja in oni so potem nam lahko tudi dejansko so nas spraševali. In po oddajah smo imeli veliko večje število ljudi, ki so iskali stik z nami, tudi preko šol lahko eh, pridobimo torej, ljudi. Imamo različne brošure, ki jih eh, skupaj s šolami izdajamo. Potem so tu srečanja z odvetniki, ki delajo na tem področju. Torej, vrsta načinov je, kako lahko naše sporočilo podamo javnosti. Morate pa imeti domišljijo. V osnovi pa je bistveno to, da ste zavezani svojemu delu. Varuh ne more samo upravljati svojega dela, mora oglašati to, kar dela in sporočilo mora posredovati naprej in tako zagotoviti, da ljudje vedo, da obstaja in tudi kaj dela. Kar pa se tiče odnosov eh, varuha z drugimi agencijami, torej sodelovati mora z javno upravo, z javnimi upravami in boljša kot je, ta, boljša kot je to sodelovanje. bolj bo vlada pripravljena sodelovati. Ustanove ne smejo eh, videti varuha kot nekega eh, torej preiskovalca, ki pride iskat napake. Ne, gre za obliko sodelovanja. Če je jasno, da so bile pravice kršene, potem je možno, da bo vlada, ki je te pravice kršila, Eh, morda v stanju, da bo spremenila svoj odnos do varuha, vendar obstajajo potem zakoni, ki zagotavljajo, da sodelovanje mora obstajati in varuh bo potem spremenil svoj pristop, zato da bo zagotovil, da bodo državljanske pravice eh, zaščitene. Kar se tiče odnosa z odborom za peticije, naj ponovim. Povedal sem, da sem se v svoji regiji počutil izoliranega, zatega, ker nismo imeli odbora za peticije. Kakšna boljša prepoznavnost pa je sploh možna glede tega, kako varuh eh, uporabi takšen odbor za peticije, kot pa sploh to, da obstaja uh, takšen odbor za peticije in bistven je v smislu zakonodaje in v smislu orodja, ki ga lahko uporablja tudi varuh, če gre za izmenjavo informacij, če imamo eh, torej, veliko strokovnega znanja, to samo lahko koristi uradu za varuha, vendar On potrebuje neko pomoč, nek sistem in na ta način pridobi v svoji avtoriteti, vkolikor ima podporo odbora za peticije. Maksimalno sodelovanje z vsemi ustanovami, zlasti z odborom za peticije, je eh, pomembno. Mislim, da sem v zadnji pripombi slišal kritiko, ko je bilo rečeno, da varuh ne sme obravnavati človekovih pravic in pa političnih zadev, temveč se mora omejiti zgolj na pristojnosti, ki spadajo pod njegov mandat. Vendar, varuh, ki je vreden svojega imena, ne bi smel se nekako umakniti iz polja človekovih pravic. Kot eh, zagovornik se mora umešati na katerikoli ravni je to potrebno, torej kakorkoli, kjerkoli vidi, da so pravice kršene. Če pride posameznik meni in mi pravi, to se mi je zgodilo in ta uprava je za to odgovorna, mu prisluhnem, eh, proučim njegov primer in ga skušam rešiti. Torej, v takšnem primeru, kako naj se ne zanimam za človekove pravice, ki seveda se tičejo vseh ljudi in vseh javnih uprav po svetu. Mislim, da je varuh in pa civilni zagovornik nekdo, torej, ki je kot veja drevesa, korenine tega drevesa pa so v človekovih pravicah in ustanove, ki jamčijo takšne, so tiste, ki jamčijo te pravice ombudsmani pa ne more biti indiferenten do tega, kaj se zgodi z deblom ali koreninami tega drevesa. Kajti, če so korenine napadene od bolezni, bo to vplivalo tudi na veje. In ko sem rekel, preko mrež, ki obstajajo, ki dejansko obstajajo, vemo o tem, kaj se dogaja po vsej Evropi. In s takšnimi mrežami, s te sodelovanjem s odborom za peticije, kjer varuh očitno vam lahko pove o kritičnih primerjih in preko dela v Evropskem parlamentu, povem, da je varuh, da ni političen, vendar pa mora zagotavljati dokazi, dokaze, da so bili primeri v določenih državah, kjer so stvari postale kritične. In v svojih pisnih odgovorih sem povedal, da je eh, mnenje odbora za peticije nekaj, kar mora biti zavezujoče, torej kadarkoli je varuh eh, tu upleten. In peticija, eh, odbor za peticije ne avtorizira varuha, razen, vkolikor ni za to upravičen. V regiji, v moji državi, je, bila, je bil takšen urad nedavno zaprt. Skoraj zaključil sem in predsednik Evropskega instituta za varuhe je stopil v stik z regijo, torej, kjer so takšno zakonodajo sprejeli in zdaj eh, skušamo ugotoviti, ali bi, dali, ali bi se dalo to zadevo urediti. In mislim, da je Evropski varuh oziroma katerikoli varuh bi moral zagotoviti, da človekove pravice, temeljne pravice državljanov, da so vedno zaščitene. Hvala lepa, dr. Botoli. Moramo nadaljevati. Dr. Botoli nas bo zdaj zapustil in zaprosila bi gospoda Diamandurosa, da se nam pridruži, da začnemo z drugo predstavitvijo. Thanks. Allora, la parola a mister Diamandouros. Zdaj pa besedo gospodu Diamandourosu, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za vaše povabilo, da se vam danes pridružim. Nadaljeval pa bom v angliščini. Torej, gospa predsednica, spoštovani člani, hvala lepa za to povabilo, da vam povem o svojih eh, željah v zvezi z um, ehm, varuhovim mestom. In moj življeni pis uh, eh, prikazuje to, kar bi lahko prinašan se seboj. Prvič, sem akademik, sem javni upravnik, sem evropski ombudsman od aprila 2003 in drugič moja dolgotrajna identiteta, nestranskarska identiteta. Od vseh 27 držav članic, ki so podprle mojo kandidaturo, vsem se zahvaljujem. In toliko članov različnih poslanskih skupin mi je dalo podporo. Zato sem predpričan, da s takšno podporo ki je pomembna in zagotavlja kredibilnost v očeh evropskih državljanov, je nekaj, za kar se zahvaljujem. Zdaj pa bi začel s predstavitvijo eh, dela, ki sem ga upravil v letih od 2005 do zdaj. Te rezultate lahko povzamem v treh poglavjih. Prvič, povečane eh, službe, torej za evropske državljane, bolj učinkovito delo za državljane, če njihove pravice niso spoštovane in tretje, večja transparentnost. Rezultate smo dosegli preko različnih pritožb in tu sem izvajal najboljšo prakso, kar sem prikazal tudi v letnem poročilu z primeri, ki kažejo na dobro upravo. Mislim, da se je komisija lotila teh eh, poznih plačevanj za državljane. Prepričal sem evropske inštitucije in državljane, da rešijo probleme, ki izhajajo iz birokratskih zahdev. Eh, in to se je predvsem tikalo nevladnih organizacij in MSP-jev. In tudi EPSO sem pomagal torej pri njihovi transparentnosti, pri kadrovanju. In rezultat tega je bil, da smo leta 2008 imeli 40 odstotkov manj pritožb za EPSO kot leto 2007. Evropske inštitucije in organe sem prepričal, da eh, upoštevajo vidik državljanov pri svojem odločanju in tudi eh, delam to, kar govorim in skušam dajati dober zgled. Sprejel sem jasen format pri odločanju in organizira vsem eh, tečaje angliščine, da bi bili odločitve bolj razumljive. Več kot 260 javnih govorov sem imel za to, da državljani spoznajo svoje pravice, da se pritožijo in to pod evropsko zakonodajo. Potem sem torej tudi zmerno finančno primerno eh, deloval in spletišče sem naredil bolj informativno in to v vseh 23 jezikih. Letno poročilo je krajše, bolj osredotočeno, bolj berljivo in izboljšal sem učinkovitost eh, eh, torej vsega tega, kar je na voljo državljanom na državni kot tudi EU ravni. Uporabljamo bolj fleksibilne postopke in zdaj je 13 mesecev čas za postopek in večina, torej velik del teh pritožb se reši v treh mesecih. Potem je tu uh, interaktivni vodič, s katerim lahko posamezniki ali organizacije dobijo informacije in več kot 24 tisoč državljanov ga je uporabilo od januarja letos, ko smo ga eh, podali v uporabo. Torej, banka, eh, torej investicijska banka je tudi izboljšala svoje delo za svoje stranke. Uporabil sem uh, moč torej, za preiskave, ki mi jih. Uh, pripadajo po statutu iz leta 2008. Na ravni drža, držav pa sem sodeloval z nacionalnimi in regionalnimi varuhi, da bi s tem okrepil celoten statut ombudsmanov in da bi služili državljanom znotraj njihove pristojnosti. To sodelovanje pa smo izboljšali z na s 100 obiski v vseh državah članicah, kjer sem se srečal z državljani, z civilno družbo, z člani vlade in s pravosodnimi organi. Uspešno smo sprejeli torej, vzjavo o tem, da služimo ljudem, da pridejo do svojih pravic. Potem sem pomagal tudi nacionalnim varuhom, ki so potrebovali informacije in s tem smo zagotovili, da se evropska zakonodaja ustrezno uporablja. Izboljšal sem tudi pretok informacij in končno sem spodbudil tudi torej večjo transparentnost in sicer, ker smo izboljšali delovanje po uredbi 1049, ko gre za dostop do podatkov. Potem smo imeli tudi, imamo sporazum z nadzor, nadzornikom za varovanje podatkov in s tem, ko pomagamo Eh, parlam, odboru parlamenta za torej Libe v svojih razmišljanjih o reviziji uredbe. V celoti lahko rečemo, da sem pomagal približno 80 odstotkov vsem tistim, ki so se obrnili do mene ali neposredno ali pa sem jim ponudil informacije, o tem, kam naj se obrnejo, kadar jim sam tega nisem mogel zagotoviti. Moje delovanje na vzven je rezultiralo v dvojnem medijskem posredovanju Evropskega varuha in pa v predaji zelo eh, pomembnih primerjih o pomembnih točkah, kar se tiče načelnosti, pravic obrambe in Glede na eurobarometer maja 2008 je 38 odstotkov evropskih državljanov že slišalo o Evropskem varuhu, kajti in to je zelo zadovoljiva številka glede na mandat varuha, ki je omejen samo na evropske inštitucije. Vse to pa ne bi bilo možno brez sodelovanja parlamenta in tesnega sodelovanja s tem odborom. Parlament mi je omogočil z potrebnimi sredstvi za moje delo in odbor je pošteno in hitro obravnaval zadeve, na katere sem jih opozoril. Gospa predsednica, spoštovani člani, inštitucije Unije, pogosto vidimo kot oddaljene in eh, neosebne, kot neka brezobrazna birokracija, vendar pa sem prepričan, da obstaja splošni dogovor med nami, da je ohranjanje visoke kakovosti upravne prakse nekaj, kar ne koristi zgolj državljanom, temveč pomaga tudi pri reševanju teh problemov. Medtem ko sem ponosen na rezultate, ki sem jih do zdaj dosegel kot varuh, pa se zavedam, da je še veliko stvari, ki jih je potrebno storiti, da bodo državljani informirani o svojih pravicah in kako jih lahko tudi uveljavljajo. Torej, iz odzivov evropskih inštitucij in organov lahko vidimo, da se že držijo visokih standardov pravne prakse. Dokaz tega je, da je število primerov eh, nepravilnosti v EU, takšnih hudih nepravilnosti, zelo malo. 16 posebnih poročil je bilo treba sestaviti v 14 letih delovanja, pa vendar izboljšanje je možno in to strani vseh inštitucij in organov, zato da se ustvari pristna kultura storitev za državljane. In takšen cilj je nekaj, k čemer lahko pomaga tudi varuh, ki izvaja svoje obveznosti neodvisno, nestrankarsko in pošteno. In to je cilj, ki sem ga skušal aktivno in sistematično zasledovati. In Vkolikor bom ponovno izvoljen, bom s tem tudi nadaljeval. Kot sem že povedal v odgovorih na vprašanja, ki so bila poslana vsem kandidatov in ki so na spletni strani, mislim, da so v tem tri glavne prioritete. In te so pomagati zagotoviti, da bo Evropska unija ponudila koristi za državljane, ki jih uporablja, ki jih obljublja pogodba iz Lizbone, potem krepiti kulturo storitev v inštitucijah in organih unije in izboljšati učinkovitost urada Evropskega varuha. Naj še enkrat povem svoje odgovore. Ključni cilj vseh evropskih inštitucij in organov v prihodnosti je, da postane Lizbonska pogodba uspeh in zato oziroma s tem si pridobimo zaupanje državljanov. In prispevek varuha bi moral biti, da se zagotovi, da državljani uživajo svojo pravico do dobre uprave, da se spoznajo z predpisi pogodbe, kar se tiče temeljnih pravic za dostop do dokumentov, da lahko se torej, obrnejo do varuha in do parlamenta, torej preko peticije. Glede na kulturo storitev v evropskih inštitucijah bi najprej želel razviti dobro prakso tako varuha kot tudi odbora za peticije, potem upravnega, torej upravne zakonodaje v Evropskem, na Evropskem sodišču in pa C, Lizbonska pogodba, kjer bom zagotovil, da bodo evropske inštitucije eh, kodeks, ki je v njej eh, upoštevale. Razvil bi rad tudi potencial za novo, nov način poizvedovanja in povečal uporabo inšpekcij. Ustvaril bi rad neuradno mrežo dobre administracije v evropskih inštitucijah, intenzivno bi rad sodeloval z njimi, da zagotovim um, ustrezne rešitve. Potem delovati eh, tesno z tem odborom in parlamentom, da se izboljša kakovost informacij za državljane in pa še želim proaktivno delovati v zakonodajnem dialogu predlagati želim zakonodajo, ki je relevantna za delo varuha, tako kot je reforma glede dostopa do dokumentov, glede OLAFA in pa finančne uredbe. In spoštovani člani, če bom ponovno izvoljen, predlagam, da bom torej, zasledoval konkretne ukrepe, da izboljšam učinkovitost urada Evropskega varuha da bom okrepil povezave z nacionalnimi inštitucijami za človekove pravice, da bom še bolj učinkovito deloval v zvezi s potencialnimi pritožbeniki, s tem, da bom organiziral dogodke v državah članicah in na podoben način bom uporabljal um, torej, evropske torej IT vire in parlamentove IT vire, da bom preko njih eh, segel do državljanov in to v sodelovanju s člani Evropske mreže varuhov. Organiziral bom redne dogodke z vsemi udeleženimi strankami na EU ravni, uporabil bom socialne mreže, torej splete, da bom se nekako angažiral državljane in parlament in poslanci že delujejo na tem področju. Povečal bom vključevanje Evropske mreže in drugih organov pri um, obravnavi pritožb in končno izboljšal bom tudi um, bazo znanja članov Evropske mreže varuhov izboljšal, izboljšati kakovost administracije v korist državljanov je jedro moje predstavitve, kakor tudi mojega dela kot varuha. In če bom ponovno izvoljen, bom sprejel strateški načrt za urad varuha in kot vodilo bo naslednja izjava. Evropski varuh išče poštene rezultate na pritožbe proti inštitucijam Evropske unije. Trudi se graditi zaupanje preko dialoga med državljani in Evropsko unijo in zagotavlja najvišje standarde vedenja v inštitucijah Unije. Upam, da ste v tej kratki predstavitvi in mojih pisnih odgovorih na vaše vprašanja dobili predstavitev, predstavo glede tega, kako nameravam te cilje eh, izvajati v praksi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Gospod Diamanduros. In prva, ki bi rada imela besedo, je gospa Grini. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, gospod Jemandurost. Ne bom zdaj ponovno izpostavljala vprašanj, ki smo jih zastavili že v pisni obliki, eh, pa tako ste že podali pregled svojih odgovorov, bi pa, glede na to, da ste nekaj mandatov že upravili, vprašali ali je morda kaj, kar ste si želeli, opraviti pa vam ni uspelo ali imate pred seboj kakšne nove cilje za svojo funkcijo. Vas morda ni strah, da boste prevečkrat na tem mestu, potem kako si predstavljate sodelovanje z odborom za peticije in kako naj bi po vašem mnenju izgledalo sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Bostinar. Gospa predsednica, gospod varuh človekovih pravic. Moj privilegij in moje zadovoljstvo je, da vas lahko pozdravim pri tej predstavitvi. Pod vašim vodenjem in uh, tesnim sodelovanjem s odborom za peticije lahko dan danes državljani bolje vidijo razliko med dobro upravo in slabo upravo. To je zelo pomembno, to je nekaj, kar moramo razvijati še naprej. In v tem kontekstu vprašanje, ali ste pripravljeni za sodelovanje z nami, da izdelamo mehanizem, da izboljšamo odnose med Evropskim parlamentom in Evropskim varuhom. Hvala lepa. Grazie, onorevole Ankes. Eh, tistat. Torej, gospa Hankis. Upravičiti se moram, ker se bom na nek način ponavljala. Vendar v vaših pisnih odgovorih in vašim ustni predstavitvi pa nisem slišala naslednjega. In sicer gre za zadevo pravic nacionalnih manjšin. Ko sem prej govorila o tem, nisem nekako podala nobenega primera, to pa bom storila zdaj. Naprimer, v državi članici pravi zakon, da lokalna nacionalna manjšina ne more uporabljati maternega jezika. To je eh, kolektivna kršitev človekovih pravic, istočasno pa tudi individualna kršitev, kar pomeni individualno trpljenje in bolečino. Vprašanje je, kaj vi lahko storite o tem, kaj se da storiti, torej po vašem mnenju, da takšno situacijo popravite, kako lahko najdemo mirno rešitev tega, ne da bi nekako zanemarili takšne kršitve oziroma prezrli. To so kršitve, ki se tičejo tako posameznikov, kot tudi skupine ljudi. O tem je tudi treba razmišljati. Zdaj pa bolj abstraktno. Zadeva ni pomembna samo zato, ker bi želeli popraviti eh, konflikte, ampak ker je v Evropski uniji to nekaj, kar eh, sproža nezadovoljstvo, kar nekako ljudje mislijo, da so eh, ostali v ozadju. So problemi, katerim se Evropska unija posveča zelo intenzivno. In vendar pa ljudje ne razumejo, zakaj v, pa je v EU tako, da ne obravnavajo stvari doma, torej medtem, ko se podelujejo za zadeve, ki so daleč stran. Torej, ko gre za kršitve njihovih pravic, ko so kršene vrednote Evropske unije. To je pomembno za varnost in dostojanstvo evropskih državljanov. In moje vprašanje je, ali vidite kakšen način, kako bi lahko te kršitve rešili in zagotovili, da dvojne standarde oziroma pristop dvojnih standardov odpravimo in bolj splošno, če se vrnem k tem dvojnim standardom, kako lahko pri svoji praksi kot varuh zagotovite, da bomo razmejili nacionalne in EU pristojnosti, tako da ne bo neka sivo področje med obema. Thank you very much. Gospa Gönc, gospod Diamandoros, najlepša hvala za vaše poročilo, ki je bilo zelo obsežno. Hvala pa tudi za to, da ste govorili o prihodnih načrtih, kajti to je bilo eno od vprašanj, ki sem ga želela zastaviti, torej kakšne spremembe lahko pričakujemo po odobritvi Lizbonske pogodbe. Ampak, ker ste, na, ker ste to že omenjali, bom zastavila drugačno vprašanje. Predvsej ste zmanjšali trajanje časa, ki je na voljo za odgovor na vprašanje državljanov. Mislim, da je to ena od pritožb, na katero se odgovor še čaka. Ali lahko res zmanjšate ta čas, ki je na voljo za odgovore na vprašanje? Kako lahko to naredite? To je ena od težav, ki se pojavlja. Gospa Wallis. Hvala, gospod Diamandouros, za jasno in pozitivno predstavitev. Dve vprašanje imam. Prvo je povezano z vašo zavezo storitveni kulturi v institucijah Evropske unije in smernicami, ki ste jih pripravili. Veliko nas pa še vedno skrbi to, da se morajo državljani obrniti na številna mesta, kamor lahko zastavijo vprašanja, lahko grejo, lahko se obrnejo na predsednika parlamenta, na odbora za peticije, na vas ali neposredno na komisijo. In vse to predstavlja zmedo. Zanima me torej, kako boste naslovili državljane, oziroma napotili državljane na pravo mesto. Če bi imeli eno mesto za obravnavanje vseh teh vprašanj, bi bilo to zelo dobrodošlo. Drugo vprašanje pa je povezano z Lizbonsko pogodbo. Svet bo kot institucija zdaj bolj trajen. Svet pa v zadnjih letih ni bil najboljši vzor transparentnosti. Kako se boste lotili tega vprašanja? Parlamenti v državah članicah pa bodo zdaj prav tako imeli svojo vlogo v našem zakonodajnem postopku. Kako predvidevate sodelovati z eh, nacionalnimi parlamenti in ali bo to pripeljalo do nove evropske institucije? Eh, Gospa Auken, hvala gospod Ja, Manduros za vaše delo. No, z Lizbonsko pogodbo bomo dobili dva nova člana, ki bosta predstavljala novo pravno podlago za upravljanje in administracijo v institucijah. Ali lahko čim bolj konkretno poveste, kako bomo upoštevali ta dva člena? Ali bomo imeli neke predpise, uredbo za to, da bomo pripravili institucije, da bodo začele z bolj zdravim upravljanjem. Potem pa je tu še spremljanje različnih agencij in institucij ter njihovega dela. Kako nameravate okrepiti dejavnosti spremljanja teh agencij in institucij? Državljani se namreč veliko krat sprašujejo, kaj počnejo v teh agencijah. Hvala. Grazie, onorevole Čičer. Hvala. Gospod Čičester. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Jemandulos, čestitam vam za doslej opravljeno delo in za močno predstavitev, ki kaže, da ste zavezani svojemu delu in da ga želite nadaljevati. Zanima pa me, Kaj menite, da je bil vaš najboljši ukrep, ki ste ga izvedli v svojem mandatu? Drugo vprašanje. Katera vaša dejavnost ali ukrep pa je taka, da jo obžalujete? In zanima me zakaj. V svojem pisnem odgovoru ste omenili institucionalizacijo spremljanja kritik naslovljenih na varuha človekovih pravic. Mislim, da odgovora na to vprašanje še nismo dobili. Če sem ga spregledal, se upravičujem, ampak mislim, da bi bilo od, odgovor dobro dobiti. Hvala. Gospod Countis. Hvala lepa. No, pred kratkim smo zaključili z delom na poročilu Paljadeli in eh, na tej podlagi smo opravili pregled dela urada varoha človekovih prvic. No in eh, nekako na tej podlagi imam nekaj vprašanj. S kakšnimi težavami ste se soočali, ko gre za sodelovanje z regionalnimi in nacionalnimi ombudsmani, kako vam je uspelo te probleme rešiti? Drugo vprašanje. V vaših pisnih odgovorih pravite, da je potrebno promovirati bolj storitveno usmerjeno miselnost v evropskih institucijah. To ni enostavno, ko gre za institucije, ki so velike, kompleksne in ki tudi niso institucije, ki temeljijo na neposrednih volitvah. Poleg tega je problem v tem, da mora evropski državljan te institucije poznati, če želi, da se njegove pravice lahko varujejo. Eh, ampak eh, Lizbonska pogodba, listina o temeljnih pravicah, eh, nista dva ravno najbolj dobro poznana dokumenta. Tako da me zanima, kaj namerate storiti na tem področju. Gospod Salavrakos. Gospod Javandoros, tudi jaz sem imel priložnosti preučiti seznam vaših dosežkov, ki moram reči, da je navdušujoč, ampak jutri, prav jutri, vstopamo v novo obdobje v zgodovini Evrope, kajti Lizbonska pogodba vstopa v veljavo in to seveda ne bo šlo brez težav, vsaj ne za delo parlamenta, prav tako to ne bo šlo brez težav za delovanja drugih institucij in to seveda velja tudi za institut varuha človekovih pravic. In eh, zato me zanima, kaj po vašem mnenju je potrebno storiti, kaj bi bilo potrebno spremeniti. In eh, vse to, kar bo potrebno storiti, bo potrebno storiti na učinkovit način. Zanima me, ali morda že imate neko zamisel o tem, kako bi lahko institut eh, varuha postal učinkovitejši na podlagi Lizbonske pogodbe. In seveda tukaj se gibamo nekako na terenu realnosti, ne na terenu želja. Hvala lepa, besedo ima gospod Jamanduros, da poda svoje odgovore, potem pa gremo v prosto razpravo. Hvala še enkrat za besedo. Um, um, Hvala lepa. Vedno je zelo težko odgovoriti na vprašanje, ali morda ne skušate storiti preveč. Seveda se ne bi tukaj predstavil kot kandidat, če bi imel občutek, da je treba preveč eh, delati. Pred šestimi leti sem se tukaj pojavil pred vami prvič, nedavno, ko smo se srečali. je bilo rečeno, da gre za velik pomen vzpostavitve medsebojnega zaupanja med institucijami in državljani in to je dolg, dolgotrajen in težak postopek. Tako da menim dejansko, da če mi bo parlament izkazal to čas, da me ponovno izvoli za varuha, bom imel priložnost, da še poglobim delo, ki sem ga že začel. Neposredno ste vprašali, ali morda nekaj drugega, kar bi radi še dosegli. In mislim, da ste s tem namigovali na to, ali je to edino, kar lahko storim. Moj odgovor bi bil zelo odkrit, kar zadeva poskus približati se državljanom in državljane obveščati o njihovih pravicah. Je to vsekakor velik, pomemben cilj, ki ga je vredno zasledovati, ki seveda zahteva veliko časa, veliko naporov in sam vam iskreno povem, da sem na to pripravljen. Je pa seveda neskončno različnih možnosti, kako priti do tega cilja. Glavne usmeritve Evropskega varuha, ki sem jih orisal, mislim, da ne bi smeli preveč eh, širiti še na druga področja, ker ti vedno je treba paziti na vprašanje dobrega vodenja upravljanja, na transparentnost Eh, na očinkovito delo in prav tako na ugotavljanje novih načinov odgovarjanja na to problematiko. Če odgovorim na naslednje vprašanje, vedno se mi je zdelo, da je sodelovanje, ki mi ga je uspelo razviti z odborom za peticije v zadnjih letih, nekaj, kar je obrodilo veliko sodov in kar je bilo zelo pomembno. In tukaj se mi zdi, in to sem tudi že dejal, da ratifikacija Lizbonske pogodbe in eh, jutrišnji vstop uveljavo Lizbonske pogodbe predstavlja nekaj zelo pomembnega za Evropski parlament in za Evropskega varuha. Ogromno novo polje priložnosti se odpira, zato da bodo evropski državljani lahko izkoristili možnost sodelovanja eh, tudi z nacionalnimi parlamenti. In tukaj sam že imamo vzpostavljeno mrežo sodelovanja z nacionalnimi in regionalnimi ombudsmani, eh, in zdaj razmišljam tudi o tem, da bi se skušal nekako približati nacionalnim parlamentom preko odborov eh, polisi za mm, vodenje upravljanja, kot jih imajo v nekaterih državah, bodi si za evropske zadeve, da bi na ta način tudi izkoristili dodatne možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Ampak seveda bom mnogo lažje to dosežgal, če bom deležen podpore, ki sem jo mimo grede vedno bil, podpore tega odbora tukaj. No in na zadnje, jasno je, da vprašanje sodelovanja z drugimi, zdaj če so ti drugi varuhi na regionalni in nacionalni ravni, potem tukaj vsega, kar nameravam izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, da bi tudi povečali koristnost te mreže, ki smo jo do sedaj postavili, da bi morda dosegli več, kot nam je uspelo doseči do sedaj. To, kar je vznemirljivo pri to vrstnem delu, pri delu varuha, je, da v bistvu meja ni. Vedno lahko iščemo nove pristope k svojemu delu in to je to, kar moram reči, da mene navdihuje. In kolegi na nacionalni ravni so vedno zelo neposredno, eh, zelo navdušeno eh, odgovarjali na nove možnosti sodelovanja. Tako da mislim, da priložnosti je dovolj in zavezujem se, da bom vsekakor skušal to sodelovanje še poglobiti, če me boste izvolili. Sir, uh, Mr. Bolsonaro, I Uh, Na naslednje vprašanje pa bom odgovoril zelo neposredno. Možnost skupnega mehanizma za obravnavanje peticij. No, ponoviti moram še enkrat, da jaz kot ombudsman, kot varuh človekovih pravic, sem imela veliko korist od pripravljenosti tega odbora v parlamentu, ki sta podpirala delo varuha človekovih pravic prav to se mi zdi, da je tisto pravo izhodišče, namreč nadaljne poglobljeno sodelovanje in da ne bom slišati kot pokvarjena plošča, Lizbonska pogodba je zelo pomemben element v tem procesu. Varuh človekovih pravic lahko sodeluje z regionalnimi in lokalnimi in nacionalnimi varuhi na številnih področjih. Nacionalni in regionalni varuhi lahko postavijo vprašanje Evropskemu varuhu, če imajo, če morajo kaj pojasniti v zvezi z Evropsko zakonodajo. In teh vprašanj je bilo vedno več v zadnjih nekaj letih. Zdaj pa naj bi to sodelovanje še poglobili, saj bo Lizbonska pogodba odprla možnost za medparlamentarne povezave kar pomeni, da bom lahko spodbujal svoje nacionalne kolege, varuhe na nacionalni ravni, da sodeluje s svojimi nacionalnimi parlamenti. Postopki bodo tako bolj živahni in vedno več pozornosti bo to deležno strani državljanov. Uporabili smo že obstoječe strukture in mreže. Imeli smo forum za razpravo. In ta forum smo uporabljali tudi za obveščanje nacionalnih varuhov glede možnosti, ki so na voljo in glede možnosti za podajanje pobud, naprimer za oblikovanje instituta varuha za potrpljenje, za potrpežljivost. Tako smo oblikovali institut varuha bolnikovih pravic. Na ta način smo nacionalnim kolegom dali številne informacije na voljo. Oblikovali smo in ustvarili sinergije. Na ta način smo pojasnili zadeve in tako smo vsi skupaj bolje razumeli pomisleke in strahove, pa tudi priložnosti, ki se pojavljajo na nacionalni ravni. Ne predvidevam pa potrebe po skupnemu mehanizmu, ampak si predstavljam, da bi lahko razširjali obstoječe mehanizme in izkoristili priložnosti, ki jih zdaj ponuja nova Lizbonska pogodba, kar pomeni, da bi strategija več plastnega sodelovanja s tem odborom, z nacionalnimi parlamenti in ostalimi kolegi. Na ta način bi oblikovali sinergije, ki bodo koristne za naše državljane. Sem um, se zahvaljujem za vprašanja in vem, kakšne pomisleke imate vi pri tem. Vem, da imate pri vas tudi varuha za manjšinske pravice, gospa Hankis. In lahko vam samo zagotovim, da bom kot varuh človekovih pravic poskusil obravnavati to vprašanje, če bom ponovno izvoljen. Gre za zelo občutljivo vprašanje. Reči vam moram še dvoje. kot Evropski varuh človekovih pravic sem prijel zelo malo pritožb povezanih z manjšinami. Običajno so pritožbe povezane z kršitvami pravic romske populacije v državah članicah. In tu se postavlja pravna uvira, ki je izven mojih pooblastil saj gre tu za pooblastila nacionalnih varuhov človekovih pravic. Če pa govorimo o manjšinah v širšem smislu in, jih, in na njih gledamo kot na ranljive skupine, potem seveda tudi Evropskega varuha človekovih pravic čaka še veliko dela, veliko nalog. Naprimer, ko gre za razlikovanje na podlagi starosti, razvil sem pomembno pobudo povezano s otroki s posebnimi potrebami. To je moralno zelo občutljivo vprašanje. Posebno poročilo sem podal tudi temu odboru in temu parlamentu. Začel sem tudi s preiskavo na lastno pobudo o ranljivih ljudeh, ko gre za invalidne osebe. Torej, številne pobude so bile začete v mojem mandatu. Obravnavali smo ranljive skupine v okviru pooblastil. Moj odgovor vam bi torej bil, da sem pripravljen sodelovati s katerokoli institucijo, naj bo to ta parlament, ta odbor ali kolegi na nacionalni ali regionalni ravni, zato da bomo spodbujali prav to vrstne pravice in da bomo preprečili uporabo dvojnih meril. Po zakonu pa sem zavezan obravnavati evropske institucije. Gospod eh, Diamanduras, prosim vas, če lahko bolj kratko in jedrnato odgovarjate na vprašanje, kaj ti. Skoraj nam je že zmanjkalo časa. Opraviti pa moramo še postopek catch DA, DI. Ja, to je veliko krat moj problem, da podajam preobširna, preobširne odgovore. Glede časa za obravnavo pritožb. Ja, ta čas sem bistveno zmanjšal že doslej. Tri mesece je najmanj, kar je lahko na voljo za preproste pritožbe. Ta čas nameravam še skrajšati, zlasti zato, da bodo državljani čim hitreje prijeli odgovore na svoje vprašanje. Gospa Volis, zdaj moram na hitro odgovarjati, kot je želela predsedujoča. No, naj se dotaknem samo vprašanja skupnega portala. Konkreten primer tega, kar smo naredili, je oblikovanje interaktivnih smernic ali vodnika na naši spletni strani. Ta interaktivni vodnik bo vodil obiskovalce spletne strani pri tem, ko se bodo zastavljali vprašanja, da jih bodo naslovili na pravo institucijo. Sodelujemo tudi z Europe Direct. V okviru telefonskega sistema naj bi ljudi napotili na pravo inštanco. Glede Lizbonske pogodbe in sveta in transparentnosti, kot veste, sem svetu podal posebno poročilo in rezultat tega je bila večja preglednost v svetu in upam, da bom dobro sodeloval tudi z novim svetom in če bom ponovno izvoljen, Upam, da bom izkoristil tudi nove priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba in da bo tudi ta parlament lahko spodbudil svet k večji transparentnosti. Omenil sem že, kako nameravam izkoristiti možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba, kar zadeva sodelovanje z nacionalnimi parlamenti in k temu se bom zavezal, če bom ponovno izvoljen. Na vaše vprašanje je težko odgovoriti na hitro, gospa Auken. Mislim, da ta dva nova člena nove lizbonske pogodbe lahko služita za pravno podlago za izboljšanje administracije in upravljanja v evropskih institucijah. Tako za ta odbor kot za Evropskega varuha človekovih pravic je pomembno, da dosežeta sinergije zato, da prijeta do kar najboljših rezultatov za naše državljane. Ampak to je seveda del zakonodajnih pobud, pri katerih bom z veseljem sodeloval prihodnje. Kako naj bo spremljanje boljše? Okrepiti je treba prizadevanja varuha človekovih pravic in to sem poskusil opisati v svoji predstavitvi. Če bom ponovno izvoljen, bom usmeril pozornost bolj v institucije in agencije za to, da bi lahko izboljšali storitveno kulturo v vseh institucijah in agencijah. Gospod Čičester, hvala za vaše komentarje. Katera je bila moja najboljša odločitev? ena mojih najboljših odločitev, ne bom rekel najboljša, je bila povezana tudi z delom tega parlamenta in tega odbora. In sicer gre za otroke s posebnimi potrebami. Obravnavali smo zelo pomembno in občutljivo vprašanje otroke, posebne potrebe, izobraževanje in to so pomembne teme v pravnem redu Evropske unije. In ta pobuda je nekaj, na kar sem zelo ponosen. Na, če, kaj pa obžalujem? Mogoče se vam bo zdelo, da se poskušam izogniti odgovoru na ta vprašanja, ampak obžalujem več stvari. Žal mi je, na primer, da nisem uspel celoti razložiti, in obrazložiti vprašanj, ki so povezana z denarnimi sredstvi za poslance pred tem odborom. Parlament je namreč si prizadeval za večjo transparentnost in temu to je bilo dobro do, došlo. Ampak žal mi je, da nisem tega vprašanja uspel bolje obrazložiti pred tem odborom kako naj institucionaliziramo follow-up ali spremljanje agencij in institucij. Mislim, da sem to že dovolj podrobno predstavil. Ampak naj rečem samo še to, da bomo jaz in moje osebje vzpostavili tesnejše stike tudi z nacionalno in regionalno ravnjo in to na ravni institucij. In zdaj bom presklopil na Grščino. Prevenente. Andiamo troppo oltre. Uh, o, o, o già... Torej, mislim, da sem že dejal, kako nameravam sodelovati z nacionalnimi in regionalnimi varuhi, tako da se k temu ne bi več vračal. Kar pa zadeva način, kako spodbujati nek, eh, neko storitveno usmerjeno delovanje tega instituta. To smo že začeli in to bomo še okrepili v smislu odnosov med eh, varuhom in evropskimi institucijami. Dejstvo, da te institucije niso nujno vse neposredno izvoljene, še ne pomeni, da ne moram sodelovati s celo vrsto pomembnih institucij vključno s komisijo, s posameznimi komisarji in razno raznimi službami. No, po vstopu veljavo, veljavo Lizbonske pogodbe bodo pomembno mesto imeli tudi nacionalni parlamenti. Če odgovorim še na zadnje vprašanje gospoda Saravraka, se mislim, da sem že odgovoril na vaše vprašanje, bi pa zaključil s tem, da povem, da je zame Lizbona priložnost za nove perspektive in z veseljem bom te nove perspektive raziskal, če mi boste obnovili mandat. Hvala, zdaj pa še postopek HDI. Mehritora pa pragmena. Gospod Rapti, gospod Diamandoros, čestitke za opravljeno delo do sedaj bi pa vam rada čestitela še za nekaj drugega, namreč za popolnost vaših odgovorov, predvsem pa za iskrenost, s katero odgovarjate na vprašanja. Dve zadevi pa bi omenila, ko ste odgovarjali na to, kaj naj bi evropske institucije počele za to, da bi izboljšale svoje storitve evropskim državljanom, ste omenili šest zadev in izpostavila bi dve. Najprej dejstvo, da je potrebno državljane obveščati o njihovih pravicah in o načinu, kako lahko uveljavljajo te pravice. Kot drugo pa posredovanje obrazložitev državljanom in sicer v jeziku, ki ga razumejo. In to je nekaj, kar je zelo pomembno, kajti preko vašega dela in eh, dela vašega urada lahko prispevamo tudi k širjenju nečesa, čemu lahko rečemo evropska ideja. Glede na vaše dosežke, glede na vaše ustne in eh, pisne odgovore, moram reči, da v vas polagam veliko upanja. Gospa Paljadeli. Hvala lepa. Naj tudi jaz tukaj pred eh, kolegi iz odbora povem, da sem pri svojem delu, ko smo pripravili poročilo o delu varuha za leto 2008, trčila res na meje nepristranskosti. Evropski parlament me je imenoval naj poročam o delu druge evropske institucije, na čelu katere je bil tudi Grk in eh, šele zdaj, ko je vse skupaj zaključeno, lahko povem, v kakšno veliko čast ne je bilo, da sem lahko upravila to odgovorno nalogo. Uh, Gospod Diamandoros, govorili ste o preiskavah, ki jih lahko sprožate na lastno eh, pobudo. Eh, na kakšnih področjih bi lahko prihajalo do takšnih uh, preiskav na lastno pobudo? Ja, hvala lepa za besedo, gospa predsednica. No, mislim, da Na srečo tukaj razsvetljava ni tako močna, da bi videli, kako zardevamo v tem, kar je bilo rečeno. Ampak lahko odgovorim, da od varuha vsekako lahko pričakujete, da bo odkrit in iskren. Tako da počnem samo to, da izpolnjujem naloge, ki jih imam, ki so mi naložene kar zadeva komuniciranje z javnostjo. Jasno je, da mora eh, varuh komunicirati z državljani v jezikih, ki jih razumejo in zato sem se vsekakor trudil tudi za to, da bi čim bolj poenostavili te postopke v okviru naših eh, služb. Zdaj, kar zadeva to, kar je dejala gospa Paljadeli, namreč eh, preiskave na lastno pobudo To je resnično dragoceno orodje v rokah varuha. In eh, gre za orodje, ki ga velja uporabiti in izkoristiti, predvsem za tista najpomembnejša vprašanja. Naprimer, če se pojavi nek sistemski problem v neki instituciji ali pa, če se pojavi nek res hud, velik problem, pa če tudi gre zgolj za eno samo osebo, ne za neko institucijo. Sam moram reči, da sem skušal to urodje uporabiti za to, da bi osvetljil sistemske probleme in da bi zopet preusmerili delovanje v smeri kakovostnih storitev državljanom. Eh, se Prijela sem še eno prošnjo in sicer za, od gospoda Harkina, gospe Harkin. In ker imamo bolj malo časa na voljo, samo eno minuto časa. Najprej hvala za besedo. Nisem bila tukaj vse čas vaše predstavitve, ampak nisem želela biti neuljudna. Pač veliko dela imamo, tudi mi. Želim dati pripombo tudi v zvezi z nadomestili za poslance. Zdi se mi pozitivno, da ste to omenili. Omenili ste to, da je treba govoriti z ljudmi v jeziku, ki ga razumejo. To je zelo pomembno, saj državljani Evropskih dni ne poznajo razlik med institucijami samimi, še manj vedo, kako delujejo in to je ključnega pomena. Toliko za enkrat, kajti verjetno se je moja minuta že iztekla. Vem, da ste veliko naredili na tem področju. Zanima pa me, če imate še kakšne nadaljne načrte za to, da se zagotovi, da bodo državljani res razumeli odgovore, ki jih dobijo in da v teh odgovorih ne obljubljamo več, kot lahko res naredimo. Hvala. Thank you very much. I, I... Hvala lepa. Hvala za vaše pripombe. In hvala tudi za to, da ste pozdravili mojo omembo na domestil za poslance. Glede vašega vprašanja, naj rečem takole. Zanimivo pri dobri administraciji je, da je rezultat odprt, kar pomeni, da imamo ogromno možnosti za to, da smo proaktivni. Zato se zavedam, da ne smemo obljubljati več, kot lahko naredimo, ampak priložnosti, da smo proaktivni, inovativni, v interesu državljanov, obstajajo in teh se zavedamo. Hvala za besede opozorila, da moramo biti pazljivi pri doseganju ravnoves ravnovesja. Sam poskušam manj obljubljati in narediti več, kot obljubljam. Torej ravno nasprotno, kot ste rekli vi. Poskušam pa uporabljati preproste besede, ampak ni omejitev pri tem, kako bomo pristopili k državljanom. Moramo pa biti proaktivni in imeti moramo veliko domišljije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodje Manduras. Na, no, zdaj mislim, da se lahko zahvalimo gospodu Diamandurasu in lahko povabimo k predstavitvi naslednjega kandidata. Gospod Pierre Monet.

Uh, we welcome Mr. Monet. Pozdravljamo gospoda Moneta in kar predajam besedo za uvodno predstavitev. For the next 15 minutes. Na voljo ima 15 minut.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 Pred vašim odborom predstavim svojo kandidaturo, to mi je veliko čast in veselje. Svojo predstavitev bom opravil v treh jezikih. Koncernen en primer lugar. O. No. Ključni vidiki moje kandidature zadevajo prenovo in inovacije. Uh, ob hkratni zaščiti človekovih pravic, a obenem je potrebno iti v smeri novih izzivov, s katerimi se soočamo v sodobni družbi. Naslednja značilnost moje kandidature je ta, da sem poklicni ombudsman na zvezdni ravni v Belgiji. Sem bil ombudsman od leta 1997 do 2005. Zdaj pa sem eh, profesor v Bržu, kjer poučujem medijacijo in alternativne metode reševanja sporov. Tretja značilnost moje kandidature pa je, da sem pravnik. Poznam pravo in eh, pravo tudi poklicno prakticiram in to se mi zdi ključnega pomena za evropskega ombudsmana, torej kot eh, odvetnik in kot pravni strokovnjak, sem pravo vedno razumel kot eh, nekaj, kar naj služi državljanom in ne obratno. In eh, zato menim, da so pravniki idealni kandidati za položaj ombudsmana, kajti v številnih državah, članicah EU je zakonska ali celo ustavna zahteva, da mora ombudsman biti po poklicu pravnik. Četrta značilnost moje kandidature je ta, da dobro poznam delovanje evropskih institucij in agencij. S številnimi sem sodeloval v Luksemburgu, Strasburgu, Bruslju, Kopenhavnu, pa tudi izven Evrope. Naprimer za generalno direkcijo za sodelovanje Prav tako sem objavil več člankov o Evropski uniji in njenem delovanju. Peta značilnost moje kandidature je ta, da govorim pet evropskih jezikov. Poleg tega tudi razumem še dva dodatna jezika. In eh, resnično razumem da je, in, in verjamem, da je spoštovanje identitete, vsakega naroda in jezika ključnega pomena. In to mora biti v samem osrčju delovanja Evropske unije, v samem osrčju delovanja ustanove, kot je institut Evropskega ombudsmana. Naslednja značilnost moje kandidature je ta, da sem nekakšen medgeneracijski kandidat. Star sem 49 let, skoraj da 50 v tej starosti ima človek sicer že kar nekaj izkušenj, obenem pa smo odprti za nove izzive in pripravljeni smo tudi reševati te izzive. Prav tako je to starost, ki je nekako mestna starost med dvema zelo pomembnima generacijama v Evropi. Govornik prehaja na nezizozemščino. Mislim, da je uloga Eh, evropskega ombudsmana ključnega pomena, kar zadeva posamezne cilje. Najprej eh, mislim, da mora postati ključni akter za zaščito državljana pred pomankanjem upravne objektivnosti. In vloga Evropskega ombudsmana je z tega vidika mnogo šipkejša od nacionalnih ombudsmanov. Je pa Evropski ombudsman tukaj tudi zato, da pomaga Evropskemu parlamentu pri igranju svoje vloge, ki je osrednja, kar zadeva demokracijo na ravni Evropske unije. Evropski parlament je namreč tista institucija, ki je najbolj legitimna od vseh institucij skupnosti. Prav tako mislim, da je pomembno tudi nekako prenašati demokratične reflekse v evropske institucije. Druga zadeva, Evropski ombudsman mora umestiti v srčje Evropske uprave tri ključne načela. Najprej načelo transparentnosti. Transparentnost mora postati ena ključnih značilnosti Evropske unije. To konec koncev predvideva prvi člen pogodbe. No in to je transparentnost, ki mora obveljati v vseh institucijah in agencijah Evropske unije in mora predstavljati ključna prioriteta Evropskega ombudsmana. Drugo pomembno načelo je načelo odgovornosti. Gre za ključno načelo vseh eh, javnih funkcij in institucij. In odgovornost je potrebno ukrepiti na ravni institucij Evropske unije. Gre za načelo, ki je morda manj razvito kot v nacionalnem kontekstu tretje pomembno načelo, ki sem mu zelo zavezan, pa je storitveno, storitvena naravnanost institucij. To mora biti ključni vidik evropske javne uprave. To mora biti sestavni del mentalitete vsakega evropskega funkcionarja. In še en pomemben cilj za evropskega ombudsmana je krepitev temeljnih pravic v okviru evropskih institucij. Evropski ombudsman je eden pomembnih eh, dejavnikov pri uveljavljanju temeljne listine, listine o temeljnih pravicah, eh, ko gre za področje solidarnosti, človekovih pravic, eh, pravic ogroženih skupin. To so področje, ki jim je potrebno nameniti veliko pozornost v prihodnem mandatu. Prav tako mora biti ombudsman vir predlogov za reforme, ki bodo izboljšale delovanje agencij in institucij Evropske unije, reform, ki bodo bolj osredotočile usposabljanje evropskih funkcionarjev v smer storitve državljanom. Prav tako je pomembno, da se prepozna pomen dobrega vodenja in upravljanja na evropski nacionalni ravni. In na zadnje eh, mi dovolite, da še omenim, gospod predsedujoča, da se mi zdi, da igra evropski ombudsman pomembno vlogo posrednika med državljanom in evropskimi institucijami. Eh, s trdim delom v smeri načel, ki sem jih omenil, še mer bomo okrepili tako državljane kot Evropsko unijo, mislim, da bo možno zbližati tako ene kot druge. Prav tako menim, da je pomembno, da izpostavimo in izboljšamo ozaveščenost evropskih eh, funkcionarjev kot eh, pomembnega znanega izraza evropskih institucij. In menim, da tukaj lahko upravimo celo vrsto projektov za izboljšanje delovanja evropskega stroja. Prehajam na angliščino. Zdaj bi se rad dotaknil, kako, tega, kako izboljšati evropsko pravo. Najprej mislim, da je potrebno v polni meri uveljavljati kodeks dobrega administrativnega uh, ravnanja, ne le strani institucij, ampak vseh agencij EU, še posebej po skupni odločitvi o letem, ki je bila sprejeta oktobra 2008. Naslednja zadeva. Pomembno bi bilo razviti skupaj skupen enoten kodeks dobrega eh, upravnega ravnanja. Zato potrebujemo medinstitucionalni dialog za razvoj takšnega kodeksa, ki bi bil enoten za vse evropske institucije in agencije. Prav tako bi se zauzemal za eh, širšo definicijo slabega vodenja upravljanja, ki bi vključeval tudi, vključeval, eh, tudi nespoštovanje eh, načel dobrega vodenja upravljanja. Eh, in da se ne osredotočamo zgolj na zavezujoča pravila. Prav tako bi eh, za vsak eh, organ EU imenoval posebnega uh, pooblaščenca za transparentnost. In tukaj se mi zdi, da je poročilo gospoda Kešmena zelo pomembno, saj predstavlja oziroma ponuja predlog o zelo podobni inovaciji. No in na zadnje, Evropski ombudsman bo moral nadzirati tudi izvajanje Evropske listine o temeljnih pravicah, kar sem eh, sicer tudi že dejal, eh, tako da ne bi o tem predolgo govoril, čeprav je to res ključnega pomena. Naslednji nabor ukrepov vključuje tudi nujnost izboljšanja poznavanja in prepoznavnosti Evropskega ombudsmana. Naj vam delim par številk. Povečena števila pritožb po letu 2004 do 2008 je 28,5 odstotna če pogledamo povečanje upravnih pritožb v ta istem obdobju, pa je bilo to povečanje 15 odstotno. Če zdaj pogledamo eh, per capita povečanje eh, sprejemljivih pritožb, je teh le eh, nekaj odstotkov. Dejansko je prišlo celo do realnega znižanja števila rešenih pritožb, proračun pa se je povečal za 16 odstotkov. In to jasno kaže, da moramo mnogo širše ozaveščati državljane o njihovi pravici, da se eh, obračajo na varuha. In zato bi vodil trajno kampanjo usmerjeno v državljane, kako tudi v posrednike med nami in evropskimi državljani. Mislim, da je treba razviti tesnejše sodelovanje za medije, ker to je ključni dejavnik za izboljšanje Mm, zavedanja o možnosti obračanja se na Evropskega varoha. E, trajno bi vodil konferencijne seminarije in imel tudi decentralizirano e, mrežo delegatov Evropskega omocmana. To ne bi stalo nič, kajti to bi vzpostavili e, s sodelovanjem s stalnimi predstavništvi Evropske komisije, uradi Evropskega parlamenta, Euroinfocentri, širom Evropske unije. Prav tako pa bi parlamentu predlagal, da v upravnih odločbah obvezno vključimo tudi pravni pouk o možnosti eh, pritožbe Evropskemu ombudsmanu. To naprimer že imamo pri zadevah povezanih z varovanjem podatkov. Predvsem pa je potrebno bolje usmerjati državljane, ko podajo pritožbe in v ta namen bi eh, vzpostavil nek sistem filtriranja predhodnih vprašanj, s tem, da bi bolje usmerili državljane, ko se pritožijo uh, ombudsmanov. In eh, bistveno je potrebno zmanjšati število uh, eh, nesprejemljivih uh, pritožb. Dan danes jih je takih 85 odstotkov. Prav tako bi morali pripraviti enoten, skupen interaktivni priročnik za vse evropske državljane, uh, Eh, da bi znali državljane neposredno preusmeriti na pristojni organ. Tretja, tretji nabor ukrepov bi se ozredotočal na krepitev sodelovanja. Sodelovanje je res eh, ključnega pomena. Sodelovanje med Evropskim ombudsmanom in evropskimi poslanci. Ali veste, da manj kot desetina vseh pritožb prihaja strani evropskih poslancev? In na podlagi člena 195 pogodbe imajo evropski poslanci pravico evropskemu ombudsmanu posredovati pritožbo. In manj kot desetina pritožb je prišla strani evropskih poslancev. In to pomeni, da potrebujemo boljši, bolj poenostavljen način, ki bi to omogočal evropskim eh, poslancem. Potem sodelovanje eh, z odborom za peticije to sodelovanje je že 14 let dobro, ampak mislim, da je treba izogibati podvajanju, kajti eh, vse večja sinergija med ombudsmanom in eh, odborom je potrebna, ko gre za preučevanje podvajanja, ampak seveda mora to vse čas potekati. Uh, tudi pod vodstvom Evropskega odbora za peticije, prav tako, ko gre za sodelovanje med eh, nacionalnimi odbori in nacionalnimi ombudsmani. To seveda deluje, ampak leta 2008 je le 8 primerov bilo rešenih v sodelovanju med Evropskim ombudsmanom in nacionalnimi oziroma regionalnimi ombudsmani. Le 8, to je mnogo, mnogo premalo in resnično je treba okrepiti sinergijo v tem omrežju sodelovanja. Prav tako si želim več sodelovanja med Evropskim ombudsmanom in nacionalnimi odbori za človekove pravice, eh, da bi na ta način eh, pomagali pri uveljavljanju nove, zavezojoče listine, in no, ne nazadnje tudi sodelovanje med Evropskim parlamentom, torej vašim parlamentom in Evropskim sodiščem. Ko gre za primere slabega vodenja in upravljanja in predvsem te. Mm, trajnega slabega vodenja in eh, upravljanja, ja, še posebej tam, ker je Evropsko sodišče že sprejelo eh, odločitev. To se mi zdi zelo pomembno. No in četrti, zadnji nabor ukrepov pa zadeva izboljšanje delovanja samega Evropskega ombudsmana. Evropski ombudsman, po mojem mnenju, mora okrepiti uporabo členov 226 in 228 strani Evropske komisije. gre za postopek zaradi kršitve. E, to je ključni element in e, tukaj ombudsman lahko obravnava tako postopkovne kot e, materialne vidike. Evropski ombudsman, po mojem mnenju, e, prav tako mora skrajšati čas e, reševanja pritožb povprečje je zdaj 13 mesecev, ampak tretjina jih še vedno traja več kot 18 mesecev in to je treba vsekakor izboljšati. Evropski ombudsman mora prav tako še naprej sistematično razvijati spremljanje eh, svojih kritik na račun eh, slabega vodenja upravljanja, da bi na ta način izvajali večji pritisk na institucije v primeru slabega vodenja upravljanja. No in na zadnje, ombudsman mora okrepiti uporabo poenostavljenejših postopkov. In mislim, da eh, se kar veliko tega odvija na ravni držav članic. Kaj ti, ti poenostavljeni postopki so mnogo primernejši za številne pritožbe, kot pa klasičen eh, postopek. Hvala lepa. Če imate kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem na nje tudi odgovoril. Grazie. Eh, allora, Hvala lepa, torej začenjamo z razpravo. Besedo najprej dajem gospe poslanki Gruniji. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav, gospod Monet. Kar nekaj načela ste izpostavili. Bi pa me zanimalo, kakšna je glavna prioriteta za prihodni mandat Evropskega ombudsmana. Potem kakšne izboljšave bi lahko uvedli za ulogo varuha in ali je potrebno spremeniti status varuha. Potem, kaj bi morale evropske institucije storiti, da bi izboljšale svoje sodelovanje z evropskimi državami, glede na njihove odgovornosti in specifično vlogo, ki jo definira ustanovna pogodba. Zdaj ne bi šla v uh, osebo konkretno, ki je trenutno ombudsman, zanima pa me, kje vidite pomankljivosti konkretno, kako boste svoje projekte izvedli, kar veliko nalog ste si zadali, tako da me zanima, kako to nameravate storiti. Potem sodelovanje z odborom za peticije, če bi lahko tudi o tem, kaj konkretne je povedali, kako nameravate to vzpostaviti in tudi kako si predstavljate sodelovanje z drugimi institucijami. Hvala lepa. Grazie, non volevo... Hvala lepa gospod Boštinaro. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Monet, odbor za peticije za skrbljenost ugotavlja, da je v letu 2008 36 odstotkov pritožb bilo povezanih z pomankanjem transparentnosti, vključno s pomankanjem eh, podatkov, z zavrnitvijo posredovanja podatkov ali zavrnitvijo posredovanja dokumentov. Kako bi lahko to izboljšali da bi okrepili zaupanje državljanov. Kakšen je vaš predlog s tem v zvezi? Hvala. Hvala. Gospa Hankes. Hvala lepa. Gospod Monet, par zelo kratkih vprašanj imam za vas. In to je povezano s tem, kar ste zelo prepečljivo povedali. Namreč, da je eden vaših ciljev izboljšati javno podobo Evropskega ombudsmana in njegovega urada ter Evropske unije kot celote. In eh, dejali ste, da je naša naloga služiti državljanom in da to ni javna podoba, ki bi eh, vedno bila odražena. In zanima me, kako boste zagotovili, da med pritožbami zaradi kršitev. Ne bo nekaterih bolj modnih in morda nekaterih, ki niso toliko uh, modne. Kako boste zagotovili enakost med pravicami, da ni, nihče ne bo menil, da je morda njihov problem sekundarnega pomena iz političnih ali kakršnih koli drugih razlogov. Moje naslednje vprašanje je tole. Omenili ste koristno dinamiko. In moram reči, da mi je to všeč. Zanima pa me, ali menite, da ste sposobni zagotoviti, da boste poglobljeno obravnavali vprašanja, ki so povezana eh, morda tudi s korupcijo, če tudi gre za korupcijo na najvišjih vladnih ravneh. Tretje vprašanje, vprašanje svobode in varnosti. To so zadeve, ki so gredo pogosto z roko v roki. Pri protiterorističnem delu, eh, pri delu policije, eh, ljudje pogosto menijo, da gre za kršitve njihovih eh, človekovih pravic. Sveda je boj proti terorizmu delo policije zelo pomembno, eh, ampak vseeno moramo biti previdni in zanima me, kaj vi menite o tem zelo občutljivem razmerju, ki, o katerem pogosto teče razprava. Mm, četrto vprašanje. Po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe bomo imeli tudi nove oblike peticij, tudi referendume. No in kot petič, eh, kaj menite o kolektivnih kršitvah etničnih manjšin. Na Slovaškem, na primer, Mađari ne smejo uporabljati svojega maternega jezika, samo zato, ker pač pripadajo neki etnični skupini. Zanima me, kakšne rešitve predvidevate na teh področjih. Hvala lepa, poslanka Paljadeli. Mikrofon lepo prosim. Hvala lepa, gospod Monet, za to predstavitev, ki je bila zelo dinamična, zelo spodbudna tudi v, predvsem v smislu, kako si predstavljate vlogo evropskega ombudsmana. Imam pa enostavno vprašanje. Kako menite, da bi lahko skrajšali čas obravnave pritožb? omenili ste namreč, da je potrebno še nadalje zmanjšati eh, ta čas obravnave pritožb in kako si to predstavljate v praksi. Hvala lepa, poslanka Harkin. Hvala lepa, gospa predsednica. In eh, lep pozdrav tudi vam, gospod Monet. In hvala lepa za zelo jedrnato, a hkrati zelo, zelo podrobno praktično predstavitev. Imam par vprašanj, zelo kratkih, večina jih zadeva. No, verjetno to, da bi nam podali kakšne primere za zadeve, ki ste jih izpostavili v svoji predstavitvi. Najprej ste omenili, da se treba pomakniti od klasičnih eh, človekovih pravic k določenim novim izzivom. Mi zanima me, kaj imate s tem v mislih. Kot drugo, govorili ste eh, v svoji predstavitvi o razlikah med anglosaškim in kontinentalnim pravnim sistemom in da je potrebno oboje ustrezno spoštovati, če bi lahko tudi o tem kaj več povedali. Prav tako ste omenjali, da mora pravo vedno biti v službi državljanov. Imate kaj konkretno v mislih, eh, kakšno konkretno evropsko zakonodajo, ki bi lahko v tej smeri stvari izboljšala. Četrto vprašanje pa zadeva to, kar ste dejali v Eh, smislu slabega vodenja upravljanja in kako si želite razširiti to definicijo. Nisem natančno razumela, kaj ste s tem točno mislili in če bi lahko to, prosim, nekoliko bolj osvetljivi. No, na zadnje, omenili ste, da je potrebno okrepiti sinergijo med Evropskim ombudsmanom in odborom za peticije pri obravnavi enakih zadev. Tukaj imate verjetno kaj konkretnega v mislih in če je temu tako, ali bi lahko tudi to nekoliko bolj konkretno osvetljili. Hvala lepa poslanka Auken. Hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem za številne, številne predloge. To je kar obetavno, moram reči. Dejali ste, da želite izboljšati tudi spremljanje nadaljnih aktivnosti v okviru postopka zaradi kršitve in da boste zato imeli pristojnost tako, kar zadeva postopke, kot tudi, kar zadeva vsebino odločitev komisije v tem kontekstu. Bi lahko nekoliko bolj konkretno eh, povedali, kako bi se vsebinske plati spremljali odločitve komisije. In še dodatno vprašanje. Omenili ste, da je le redko evropski poslanci uporabijo pravico pritožbe Evropskemu ombudsmanu. Pri katerih primerih nas pogrešate? Povejte, kje menite, da bi morali mm, svoje delo upravljati bolje, kje bi lahko bili upozorili Evropske ombudsmane na določene stvari, glede na to, da imamo eh, do tega pravico. Kajte, to je zanimivo. Kajte, morda imate res eh, kaj resnega v mislih, kar smo spregledali in moram reči, da sem res zelo, zelo radovedna, kje smo kaj spregledali, kje nismo storili tistega, kar bi morali. Hvala lepa. Poslanec Salavrakos. Hvala lepa, predsednica. Gospod Monet, govorili ste o ravnovesju med eh, uradom varuha in pa našim odborom. Ali na institucionalni ravni tudi vidite morda določene razhajanja, določene napetosti, ki izhajajo iz eh, dela ombudsmana oziroma ki so povezane z delom ombudsmana. Izvolite, gospod eh, Monet, beseda je zopet vaša. So I'll try not to veliko vprašanje, gospa predsednica. In... Hvala lepa, gospa Gruni, za vaše vprašanja. Zelo primerno, oportuno me sprašujete, naj izpostavim eno prioriteto pred vsemi ostalimi, ki sem jih predstavil. To je zelo težko, ker mislim, da je mnogo stvari, ki so prioritetne, morda ne vse na isti ravni, ampak eh, po mojem mnenju je veliko zadev takšnih, ki so prioritete. Če pa že moram izbrati eno samo prioriteti, potem bi rekel, da je to ravno pravica državljana do pritožbe pred Evropskim varuhom eh, in da se to čim bolj kanalizira in usmeri, da ne prihaja do nepotrebnega dela. 14 let imamo že urad varuha in vse čas prihaja do relativnega povečevanja števila pritožb, vendar v primerjavi s tem, kar se dogaja na nacionalni ravni, je to izjemno, izjemno malo v smislu absolutnih številk. In ko analiziramo te e, pritožbe, predvsem z vedika sprejemljivosti, pa vidimo, da je teh res tako malo, da noben ombudsman nacionalni, na nacionalni ravni zadeve ne bi mogel ustrezno zagovarjati. Sveda na evropski ravni je stvar drugačna, kajti državljanje, ki so v stiku z evropskimi institucijami, niso vsi državljani, torej niso vsi državljani v stiku z evropskimi institucijami. Kajti v takšnem primeru bi imeli na milijone pritožb. Vendar pa se zadnjih 14 let evolucija števila pritožb pomika tako počasi naprej, kar zadeva tiste, za katere je ombudsman resnično pristojen in to je problem. Še posebej glede na to, da je proračun namenjen Evropskemu ombudsmanu tudi pod kritičnim očesom tudi parlamenta in zato bi lahko zelo enostavno izračunali, da nas obravnava posamezne pritožbe stane vedno več, če pogledamo število pritožb in eh, pa proračun. Podob, s podobnimi težavami sem se ukvarjal tudi, ko sem sam bil omozman v Belgiji. In to je sprevrženo razmišljanje, ampak do tega prihaja, ljudje tako razmišljajo. In, uh, mislim, da vsekakor moramo državljanom eh, sporočiti, kaj so njihove pravice. Pomembno je, da vedo, kaj so njihove pravice, da imajo pravico eh, pritožbe Evropskemu ombudsmanu. In prav tako mislim, da bi potrebovali nek sistem kanaliziranja in filtriranja pritožb, da bi morebitne pritožbe že prej prestregli in jih preusmerili na ustrezen naslov, če te niso sprejemljive. Eh, neposredno za Evropske ombudsmana. Menim, da kar zadeva spremembo statusa eh, Evropske ombudsmana, menim, da to ni potrebno. Sam sem, ko sem tu sedel pred leti, si prizadeval za spremembo statusa eh, iz več razlogov. In zdaj ugotavljam z veseljem, da sta dve od sprememb, ki sem jih predlagal, v novem Eh, statutu tudi že eh, tudi, tudi že eh, sprejeti. Člen 4 in 3 se pravi, da se omogoči ombudsmanu upogled v podatke. Ne, da bo pri tem kakorkoli sedloval, ampak da bo lahko o tem odločal. To je na podlagi uredbe 1949. In kot nacionalni ombudsman sem ugotovil, da je to zelo, zelo dragoceno, da na ta način eh, lahko tudi uh, pridobimo zaupanje državljanov, da jim lahko povemo, gledajte, po podatkih, ki jih imam, ne prihaja do kakršnih koli težav. In če to reče institucija, državna institucija, potem je to nekako sumljivo. Če pa to pove ombudsman, ki je institucija, ki je pristojna tudi zato, da ima v pogled vso dokumentacijo in vse informacije, pa je stvar drugačna. Tako da to me veseli. No, takrat sem imel še en predlog, ki ga danes ne bi več podal. Zato, ker sem spremljal razpravo v vašem parlamentu s tem v zvezi in vaš parlament se je odločil, da je bilo to slabo. Namreč. Prilagal sem, da bi bil evropski ombudsman, podobno kot eh, evropski pooblaščenec za varovanje podatkov, eh, v stanju neposredno posredovati tudi pri Evropskem sodišču. Evropski parlament je od niške pogodbe dalje tisti, ki lahko neposredno sproži postopek pred Evropskim sodiščem eh, in To se zdaj torej lahko zgodi na predlog ombudsmana in parlament, torej če želi, lahko sproži postopek pred sodiščem. <laughs> Zdaj, kako tako širok program sploh eh, izvesti? Ja, sem ambiciozen, to je funkcija, ki mi je pri srcu. Menim, da državljani imajo pravico do varuha na nacionalni ravni, na eh, regionalni ravni, na evropski ravni. Mislim, da je se ta funkcija v zadnjih 14 letih izjemno dobro razvila na pozitiv način, da je še vedno možnost stvari izboljšati. Kako to storiti? Ja, če mi bo parlament poveril to nalogo, bomo imeli za to na voljo pet let in mislim, da je to možnost storiti na dva načina. Prvi način je, da s 103 sodelavci varuha, s 503 sodelavci varuha, nekatere poznam, več let eh, spremljam njihovo delo in moram reči, da sem res navdušen nad eh, kakovostjo dela ekipe pod vodstvom Evropskega ombudsmana. Druga zadeva, takšnega programa ni možno izvesti, če ne bomo dosegli sinergije in volje po izboljšanju tudi na strani evropskih institucij in agencij. In tukaj mislim, da je treba pač orati ledino in stopati z ljudmi v kontakt, kajti ko sem bil ombudsman na zvezdni ravni v Belgiji, sem bil seveda kot eh, stvar v trgovini s porcelanom in, in ljudje niso najbolj zadovoljni ko prideš in predlagaš rešitve, ampak naša naloga je, da najdemo rešitve za boljše delovanje. In tukaj mislim, da je e, možnost za to, da vsi nekaj pridobimo s takšnim delovanjem in mislim, da je rešitve možno doseči res z odličnim sodelovanjem med omocmanom in eh, svojim uradom in uh, uradom in institucijami nekoliko kasneje bom izpostavil še vprašanje sodelovanja z odborom za peticije, kajti trije ste zastavili to vprašanje, tako da ne bo občutka, da se osredotočam samo na vaše vprašanje. Mislim, da sem tudi že odgovoril na vaše zadnje vprašanje sodelovanja z drugimi institucijami, s tem, ko sem povedal, da je to ključnega pomena za izvedbo tega programa. I thought you put you... Gospod Bastinero, mislim, da ste me vprašali v angliščini. V redu. Res, 36 odstotkov vseh eh, pritožb eh, se tiče pomankanja transparentnosti in pa zavrnitve podatkov in dokumentov. To je zelo veliko in daleč nad tem, kar bi imeli, ko primerjamo z nacionalnimi varuhi. In res, 36 odstotkov je daleč preveč. Ali je to zaskrbljujoče? No, ne bi rekel, vendar jasno je to signal, da mora varuh eh, in to, kar je bilo tudi storjeno s stari dveh varuhov v 14 letih, se osredotočati bolj na transparentnost. In ombudsmanu so zelo, pom zelo pomaga nova pogodba in pa uredba 149, kjer je natančno navedeno, da je. Eh, da če ne dobijo ljudje podatkov, gredo ali na sodišče ali pa k varuhu. Mislim, da je to eh, veliko pristojnost, ki je dana ne samo varohu, ampak tudi državljanom, sicer da je njihova pravica do transparentnosti nekaj, kar je treba izvajati. Kako jo lahko povečamo, kako lahko zmanjšamo število pritožb oziroma stvari, ki je pomankanje transparentnosti. Mislim, da lahko s sodelovanjem in pa z večjim zavedanjem, zavedanjem eh, torej sodelovanjem z inštitucijami. Kar naprej moramo ponavljati, kako pomembno je. Torej, ni samo slučaj, da je prvi člen pogodbe tisti, ki govori o sodišču Evropske unije. Mislim, da ste tako kot jaz pod negativnim vplivom glede vrzeli med državljani in EU-jem in pomankanje transparentnosti je prav gotovo razlog za takšno pomankanje zaupanja. Kako lahko to zmanjšamo? Tako da lahko vse uradnike EU ozavestimo o tej zadevi. Zato sem govoril o stalnem usposabljanju. Kar in ta odprtost bi bila jedro te transparentnosti in da se zavedajo, da ni njihova naloga, da služijo državam ali parlamentom, ampak predvsem državljanom in da državljani zahtevajo eh, takšno odprtost, tako kot pogodba in zavedanje varuha je ena zadeva oziroma se upravičujem zavedanje državnih, torej uradnikov Evropske unije je pomembno. Torej, gre za uradnike znotraj Evropske unije in tudi izven Evropske unije za evropske uradnike. Mislim, da ta prioriteta ni dovolj izvajana. Se pa je zadeva izboljšala, to je jasno, pa vendar je treba narediti še dolgo pot. Drugi dejavnik pa je sodelovanje. Kako lahko sodelujemo? Tako kot sem že povedal gospe Grini, sodelovanje z vsemi agencijami. Govoril sem z predstavnikom Evropske investicijske banke, z gospodom Majštatom. Torej, z njimi smo, je bil sklenjen memorandum razumevanja glede prejemanja pritožb. In jasno je bilo rečeno, da je pomembno za vse inštitucije, da je odprtost v jedru njihovih dejavnosti in da se tega premalo zavedajo. Torej, zavedanje in sodelovanje, s katerim stalno zahtevamo več transparentnosti. Torej, gre za neke pravne omejitve oziroma eh, kaj drugega obvezujočega, kar bi avtoritete oziroma organi oblasti potrdili. Gospa Hankis. Tudi vi eh, ste nekaj vprašali glede podobe eh, varuha, ki jo je treba povečati. Mislim, da ni prav, da se osredotočamo na ombudsmana kot na inštitucijo, ki jo je treba poznati, temveč, da se osredotočamo na pravice državljanov, ki, jo, ki jih imajo, da se obrnejo na njen. Mislim, da je to treba bolj. Eh, dati v javnost. Zanimivo vprašanje ste postavili, oziroma pomembno. Kako zagotoviti enakost pravic? Mislim, da je to jedro dela varuha. Vsekakor je to pomembno in sicer, da se pravice spoštuje. In še en korak dlje bi šel, kaj sem, od, sem odvetnik. In ta koncept enakosti eh, ni čisto enak v eh, torej, eh, kontinentalni pravu in pa drugot. Torej, gre za solidarnost dodatno še. In to je nekaj, kar sem v devetih letih kot varuh sam resnično prakticiral. Kajti v javni službi ne moremo izvajati svojih nalog, vkolikor ne zagotovimo enakosti oziroma še več enakosti s solidarnostjo. Ne morem vam tukaj točno razlagati tega pojma enakost s solidarnostjo, vendar to je bistven element javne službe in tu lahko varuh dobro upravi svojo nalogo in pomaga administraciji, da se tega zaveda. Res je, Do zdaj nisem še toliko govoril o borbi proti korupciji. Tudi to je v srčju dela varuha, kakor tudi v drugih agencijah EU-ja eh, e kot pri OLAF-u. Da, zelo zadovoljen sem in vračam se na vprašanje gospe Grinjeve, da je nov statut varuha tisti, ki podaja, torej mu daje pravico da daje pravico uradniku oziroma pristojni uh, inštituciji, da deluje tukaj, kolikor je prišlo do primera korupcije. In s tem je podoba torej Evropske unije je bila zaradi korupcije zelo okrnjena. Veliko takih primerov je bilo. In če imate samo en primer korupcije, bo to nekaj, kar bodo vsi državljani to dojeli, brez enega samega primera bodo to eh, sprejeli zelo negativno. Zato moramo biti zelo pozorni, kar se tiče korupcije in iskanje korupcije in nadzor, da ne pride do korupcije. Je zelo pomembno in zato je usposabljanje na tem področju zelo pomembno in tako zagotovimo, da bodo uradniki ustrezno ravnali. Svoboda in varnost. Da, to je zelo pomembno. Torej, včasih torej, včasih so te lahko zadeve protislovne. Tako lahko uh, politiki ali pa uradniki podajajo oziroma pod eni stvari, eno stvar podarjajo bolj kot drugo. In to, kar je nasprotujoče med obema stvarima, je nekaj, kar mora, na kar mora varuh zelo paziti, tako da lahko zagotavlja oboje torej, da je varnost zagotovljena in svoboda spoštovana. Velik izziv je to že stoletja dolgo in tako bo tudi ostalo. Vendar pripričan sem, da na evropskem in nacionalnem nivoju so eh, naše države ustanovile inštitucije, ki so izredno pozorne in evropske politike opozarjajo, da ne izkoriščajo preveč zadev povezanih z eh, svobodo oziroma varnostjo. Omenili ste kršitve, eh, kar se tiče manjšin. Razumem, da ste zelo zaskrbljeni glede spoštovanja manjšin. Vem, dobro poznam manjšine v svoji državi, v Belgiji. Veliko manjšin imamo. Tri manjšine in niso vedno iste. Dobro jih poznam in zelo sem zavezan spoštovanju manjšin in vseh devet let sem zelo pazil, da so bile manjšine spoštovane. In torej gre lahko za. Uh, manjšine v različnih oblikah, torej kar se tiče spola, jezikovne skupine, etične skupine. To je bila prioriteta devetih letih mojega dela. In tudi naprej bi še rad deloval v tej smeri. Prvičujem se, gospod Benet, malo moramo pohiteti kako pospešiti proces eh, poizvedovanja. Gospa Peljadeli. Kot prvo, sem že povedal, da je bila zadeva že potrjena, da smo dosegli torej, trajanje 12 mesecev za poprečno pritožbo in 13 mesecev je bilo prej oziroma je zdaj naša meja dejansko 12 mesecev in to je tista meja, ki jo upošteva Evropska komisija. To je tudi na nacionalni ravni sprejemljivo trajanje, torej rok trajanja. Kako pa to doseči? To je bila moja zadnja točka. S tem, da uporabljamo vedno bolj rešitve, ki jih dosežemo na koncensu. Torej, in v Belgiji sem to dosegel z bolj fleksibilnim ravnanjem. S tem prihranimo veliko časa in tako sami kot vaše osebje se lahko bolj posveti po izvedovanju. Torej gre za bolj fleksibilno obravnavo in s tem prihranimo čas in ta čas po, posvetimo bolj klasičnemu poizvedovanju. To smo storili v Belgiji in mislim, da lahko to storimo tudi na evropski ravni. Gospa Auken. Ne, gospa Harkin, se upravičujem. Gospa Avkin, kasneje pa bom še vam odgovoril. Se upravičujem za slabo izgovorjavo. Več vprašanj ste mi postavili. Ne vem, če sem razumel prvega. Šlo je za klasične eh, pravice in nove izzive. Ali smem takoj prejti na drugo vprašanje? Da, Evropa temelji na dveh eh, pravnih, eh, pravnih sistemih, torej skupin, pravo skupnosti in anglosaško pravo. Torej, eno je kontinentalni sistem, eno pa je anglosaški sistem. Mislim, da eh, sta ta dva sistema se dopolnjujeta in kot sem že povedal gospe Hankisovi, sem govoril nekako o enakosti oziroma poštenosti in to naj bi vnesli, to smo vnesli v naš pravni sistem v Belgiji. In moram vam prepričati, da, povedati, da je bilo težko prepričati poslance, akademike in politike o tej stvari, vendar menim, da je to zadeva, ki je lahko zelo koristna če bi jo unesli v naš eh, pravni sistem. Torej gre za komplementarnost obeh eh, pravnih sistemov. Včasih razmišljam, da bi morali dati več prostora obema sistema in sicer glede, kadar eh, obravnavamo kakšen primer oziroma pritožbo. V Evropi imamo tri generacije varuhov. V 70-ih smo imeli prvo generacijo, torej v skandinavskih državah in potem po diktatorstvih in tretja po padcu uh, zidu. In ti varohi so razvili drugačne prioritete, drugačen način obravnave, vendar vsi ti načini so komplementarni in koristni in Evropski varuh, ki je varuh za celotno Evropo, kjer dva pravna sistema delujeta skupaj, torej on bi moral ta sistema nekako komplementarno uporabljati. In moja definicija nepravilnosti v upravi je naslednja. Torej, ko je gospod Sodeman kot prvi varuh predlagal parlamentu tam leta 2000, ne vem, še vedno imam pri sebi pismo, ki sem mu ga pisal 1996-97. Definicija mi je odgovoril. Torej, gre za kršitev obveznega pravila ali načela in nisem se s tem strinjal. Ne, mislim, da mora biti to veliko širše. Torej, nepravilnosti v upravi vključujejo kršitve mehkih pravil, mehkega prava, načela, čeprav ni zavezujoče. To ne pomeni, da je. Torej, ne, ne pomeni avtomatično, da je nepravilnost, nezakonitost. In zato menim, da bi morali tukaj sprejeti nek širši koncept tak, definicije slabega upravljanja oziroma nepravilnosti pri upravljanju. Ko ste govorili o sodelovanju med eh, varuhom in odborom za peticijo, zelo jasno vam želim povedati, da zgodovino tega inštitucije sledimo od vsega začetka in sodelovanje med peticijo in varuhom, torej med prvim varuhom, je bilo odlično in se je še izboljševalo ne kritiziram ničesar, nasprotno. Mislim, da je to sodelovanje veliko boljše kot v mnogih državah. Pravzaprav bi lahko eh, smatrali to sodelovanje kot zgled. Kar pa sem povedal in eh, mislim, da je tudi gospa Paljadeli povedala isto. Da, pri zadevah, ki se prekrivajo, torej zadevah, eh, ki se prekrivajo odbor za peticije in pri varuhu, bi lahko bolj sodelovali, zato da se izognemo dvojnemu delu. In lahko bi našli um, zadeve ali pritožbe, kjer je pristojen odbor za peticije, ko gre za kolektivno pritožbo, medtem ko je varuh dejaven v individualnih primerjih. Mislim, da bi moralo priti še do več izmenjave informacij o našem delu, zlasti ko eh, obravnavamo iste stvari. Gospa Auken. Zelo pomembno vprašanje ste mi postavili. Zelo pravno ali. Evropski varuh za človekove pravice je pristojen ali ima pravico, da ocenjuje način eh, dela komisije glede členov 226-228. Rekel sem, da lahko ocenjuje to ne samo glede postopka, ampak tudi glede vsebine, reko torej, gre za eh, neuporabo te pristojnosti ali zlorabo te pristojnosti. Nisem rekel, da bi moral varuh nadzirati. Eh, delo komisije, torej v primeru uporabe te pristojnosti, ki pripada iz členov 226-228 iz memoranduma razumevanja, ki je bil podpisan eh, strani varuha in komisije glede teh dveh členov, jasno pravi, da ima komisija diskrecijske pravice glede uporabe teh členov In ta diskrecijska pravica je nekaj, kar bi lahko kritizirali, vendar Evropsko sodišče jo podpira, tako da tega ne moremo kritizirati oziroma ogrožati. Jaz pravim naslednje. Ne le, da varuh že ustrezno deluje, če preberete letno poročilo varuha, vidite, da je pristojen in da ima pravico, da ocenjuje ne le postopka, ampak tudi vsebino glede izvajanja členov 226 in 228. Zadeva je pravzaprav zelo preprosta. Varuh lahko, naprimer, reče komisiji, da ni, dovolj, raz, da ni dovolj razumno uporabila teh dveh členov. In s tem se dotikam zelo pomembnega načela, ki v Belgiji uporabljen in to je to načelo razumnosti. Torej, nek organ, ki uporablja neko pravo, ga ne sme uporabljati ali zakon tako, kot hoče. Ta diskrecijska eh, pristojnost eh, se ne sme uporabljati na nerazumen način in to je bilo potrjeno s strani mnogih nacionalnih in mednarodnih administrativnih eh, strani organov. Torej, kako lahko javna služba uporablja takšno pristojnost? To mora biti na osnovi pravila razumnosti in tudi to pravilo lahko uporabi varuh, ko ocenjuje uporabo členov 226 in 228. Torej, ne le, da ste hitro odgovorili na nek uh, vprašanje, torej ne glede administrativnih postopkov, ampak glede tega, da je bil ta člen, naprimer, celo zlorabljen. Gospod Salavrakos pa je že odšel. Aha, še vseeno pa bom odgovoril na njegovo vprašanje. Mislim, da sem že odgovoril, ko sem rekel, da po mojem videnju ni napetosti med, vašim, med komisijo in varuhom in kot vem, to je tako že zadnjih 14 let in mislim, da gre za tesno sodelovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo s postopkom Kečrija in sicer bolj na hitro. Samo en poslanec je prosil za besedo, gospod Hape. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čisto na kratko. Preekt, heeft hij een soort van Obama-achtige. Čisto na kratko. Torej, Obama ima torej, kot nek program pred seboj. Gre za, torej, gre za kabinet komisarja Kalaskaja in po drugi strani imamo tudi. Eh, torej, možnost, da gre za prijazno oziroma primerno rešitev, potem pa gre še za pravno službo, ki pravi, da se to tako ne rešuje in šlo je za ohranjanje pravic. Torej, tu gre za uh, močne inštitucije. Moje vprašanje do vas pravite, da hočete imeti vlogo posrednika, tako da bo delo dobro upravljeno. Kako pa boste medijem in državljanom to poročali o tem? Torej, če naj bi bili izvoljeni, potem vam želim veliko sreče z reformami, podobnimi reformami Obame. Še gospod Jar. Äh, äh, Vprašanje äh, se veže na mojega predgovorca. Mislim, da če se bo razvedelo, da bodo državljani Evropske unije dobili vtis, da lahko varuh veliko stvari premakne, da ga je res treba resno vzeti, potem se bodo tudi pritožbe eh, povečale. Če pa bodo vsi menili, da nima smisla, potem pač ne bo tako. To se sliši zelo dobro. Vendar najpomembnejše je, da državljana jemljete resno da njegove pritožbe oziroma poizvedovanje ne traja predolgo. Moje vprašanje pa je naslednje. Kaj bi morali torej zakonsko eh, spremeniti, da se bodo zadeve pospešile in ali ob tem potrebujete pomoč parlamenta? Torej, naprimer, eh, želeli bi, da bi našo peticijo hitro obravnavali In to je ena zadeva, kadar imamo opravka z državljani, imajo pravico do odgovora v ustreznem času. Ändern, Kaj je treba v ta namen spremeniti? Hvala lepa. Um, ja, Bedankt für uh, eh, Najprej hvala za vaše vprašanje. Hvala lepa za vprašanje odgovor. Torej, moj program izgleda zelo ambiciozen, vendar mislim, da tudi mora biti. Vem in tudi povedal sem, da že leta dolgo eh, profesionalno sodelujem oziroma se ukvarjam z evropskimi inštitucijami in tudi kako močne so lahko, ko gre za to, da se. Uh, nekako reforme ali izvedejo oziroma ne izvedejo. Na evropski ravni je gotovo vsake toliko časa nekaj inštitucij ali uradnikov, ki eh, niso za kakšno spremembo. To drži. Vendar to je del življenja te inštitucije in tudi na ravni posameznih držav je tudi za ombudsmana zadeva business as usual. On mora vedno delovati, vedno se mora spraševati in zahtevati več transparentnosti in to sem devet let tudi počel. In to ni zadeva, ki jo dosežemo oziroma uspemo storiti od danes do jutri. Naučil sem se, da, učil sem, da je treba biti zelo trdovraten in potrpežljiv. To je edin način, da lahko srednjeročno ta cilj dosežemo. To ne more se zgoditi od danes do jutri. In še drugo vprašanje je bilo, kako naj svoje delo in delo, Eh, svojih sodelavcev vodim. Tu se naslonim na različne države, naprimer sodelovanje med Avstrijo, Belgijo, Francijo, ko gre za čisto specifične dogovore z mediji, da svojo nalogo bolje spoznajo in opravljajo. Ne bom rekel, da bi hotel imeti um, torej, tiskovne konference. To ni moja želja, vendar oddaje o varuhu v nacionalnih programih že obstajajo. Samo 30 sekund za vaš odgovor. Se upravičujem. Popolnoma se strinjam z vami. Zelo pomembno in zelo težko je ustvariti upanje, takrat, kadar to upanje ni spoštovano. In strinjam se s tem. In videl sem to, ko sem sam bil varuh v Belgiji, kako grozna je lahko zadeva. Treba je sodelovati, da se naučimo da naučimo ljudi, da gredo eh, k varuhu, da se pritožijo in v te namene je treba izdelati program, da zagotovimo, da bodo državljani šli k varuhu za primere, za katere je pristojen. In eh, sodelovanje je zelo pomembno. Grazie, Monet. Noi abbiamo... Hvala lepa, gospod Monet. Mislim, da smo zaključili z vašo predstavitvijo, zato vas lepo pozdravljamo. Na voljo imamo samo še kakšno minuto, zato da zaključimo z našim delom. Kot veste, komisija. Oziroma ta odbor ni zadolžen za to, da oceni kandidate kot take. Po tej maratonski seji oziroma sestanku parlamentu, predsedniku parlamenta posredujemo zapisnik teh predstavitev s vsemi našimi komentarji, ki so bili podani na sestanku. Pri vseh treh predstavitvah kandidatov, ki se potegujejo za delovno mesto varuha človekovih pravic. Ima še kdo kakšen komentar? Če ne, zaključujem sestanek in kot rečeno.